Please take your seats. Good morning, everyone. Sedite, prosim. Dobro jutro. Nadaljujemo po včerajšnji seji. Tudi seja na visoki, oziroma skupina na visoki ravni o imenovanju nadzornega odbora OLAFA se je zaključila. Pred enim tednom pa smo, oziroma pred dvema tednama smo imeli trialog o uredbi o OLAFu uspešno smo ga zaključili, zato moramo zdaj o tem elektronsko glasovati. Če boste glasovali s plus, potem podprete rezultat trialoga. Če glasujete z minus, pa ne. Bart Stas, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Obrazložitev glasu sem želel uložiti, sam sem bil z vami na pogajanjih skupaj z gospod Ajala Sender. Tudi pri trialogih sem sodeloval. Aktiven sem tudi na področju okolja, ampak ko se pogajata parlament in svet ob prisotnosti komisije, potem mora parlament, seveda biti soglasen. Če soglasja ni, potem je običajno tako, da ljudje, ki se pogajajo v imenu parlamenta, prosijo za odmor in zadeve rešijo med seboj. Kaj pa se je zgodilo? Predstavniki skupine socialistov in vi ste se začeli pogajati proti željam odbora za proračunski nadzor in proti željam odbora v celoti. Zadeva je bila zelo neugodna in pred svetom in komisijo smo izgubili nekaj ugleda. To se je zgodilo pred dvema tednoma in slišal sem, da se je to zgodilo še enkrat včeraj na trialogu oziroma pogajanjih med parlamentom, svetom in komisijo o imenovanju novega direktorja Olafa. Zdi se, da nismo soglasni v Evropskem parlamentu. Mislim, da moramo biti soglasni, drugače izgubljamo ugled. Hvala lepa. Te razprave ne bomo nadaljevali, zato bomo imeli čas na srečanju koordinatorjev. Sveda je lepo, če smo složni, ampak tisti, ki izgubijo na glasovanju, se morajo potem pridružiti večini. Drugače nikoli ne bomo prišli do rezultatov. Dobro, ampak to zdaj ni naša tema. Kolegica Ajala Sender, izvolite. Hvala lepa. Strinjam se, predsednica, da bi bilo bolje to obravnavati na sestanku koordinatorjev, vendar ne moremo zahtevati čudežev Na veliko trialogih sem že sodelovala, ko smo bili že skoraj obupani, pa smo našli nek rezultat. Ampak danes glasujemo o prejšnjem trialogu. Ni tako, da zdaj glasujemo o rezultatu pogajanj o spremembi uredbe o OLAF-u, zato da bomo zagotovili večjo neodvisnost nadzornega odbora. Ostalo bomo obravnavali na sestanku koordinatorjev. Se strinjate? Prav. Glasujemo elektronsko, poimensko, glasujemo. Ja, Konec glasovanja. 17 se vas je udeležilo glasovanja, 17 vas je bilo za. Hvala lepa. Hvala lepa tudi v mojem imenu, ker sem bila poročevalka. Najlepša hvala. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Toplo pozdravljam predstavnike računskega sodišča in seveda tudi predsednika odbora za proračun, gospoda Artuija. Govorili bomo o posebnem poročilu Evropskega računskega sodišča o upravljanju stavb Evropske službe za zunanje delovanje. Računsko sodišče zastopa gospod Ruso, poročevalec je gospod Črnecki. Gospod Makovej, ste prisotni, pozdravljam vas. Izvolite, kar takoj vam dam besedo. Thank you. Hvala lepa, gospa predsednica. Leta 2011 je bila ustanovljena Evropska služba za zonanje delovanje in prevzeli so odgovornost za vse delegacije Evropske unije od Evropske komisije. Veliko stavb in pisarn delegacij je trenutno v lasti SZD-ja in to je posledica preteklih odločitev Evropske komisije. Naglede na omejitve, je revizija pokazala, da so naše zgradbe, torej pisarne, namestitva, stanovanje in tako naprej v splošnem v skladu z potrebami delegacije, kar zadeva lokacijo, delovne pogoje, ugled in varnost. Vendar, revizija je izpostavila tri področja, kjer zgradbe ne zagotavljajo najboljše vrednosti za denar. Prvič, prostora je pogosto preveč v zgradbah in v pisarnah ter v stanovanjih. Zgornja meja za pisarne je 35 km2 na osebo, vključno z skupnimi prostori. Ugotovili smo, da je povprečje na osebo leta 2014 bilo 41 km2. To pomeni, da obstaja možnost, da se prihrani pri najemnini in pri vzdrževanju, tako da bi zmanjšali povprečno površino, ki je na voljo ljudem. Drugič, kar zadeva zgradbe. JSZD ima v lasti zgradbe, ki jih ne uporablja več. JSZD si večino teh zgradb izposluje oziroma jih najema, 35 odstotkov pa jih ima v lasti. Nekaj teh zgradb je že nekaj časa nezasedenih. Naprimer, rezidenca delegacije v Tanzaniji. Tretje področje, kjer nekatere zgradbe ne zagotavljajo najboljše vrednosti za denar, je premajhna rentabilnost teh zgradb. SZD spodbuja delegacije, da svoje prostore delijo z državami članicami ali drugimi institucijami ter organi Evropske unije. 45 delegacij izvaja to vrstno prakso leta 2015. Ampak v reviziji smo ugotovili, da SSD organizacijam gostiteljicam ne zaračunava najemnine na konsistenten način. Zato govorimo o tem tudi v poročilu. Del razloga za to je v izbirnem postopku zgradb, del pa je seveda odvisen od tega, da mora SZD preveriti, ali so zgradbe še vedno primerne in treba je zagotoviti tudi potrebne spremembe in vzdrževanje. Začetna izbira zgrad temelji na dosjeju. Ta postopek je primer dobre prakse, kaj ti zagotavlja strukturirano in utemeljeno pot za odločanje ampak našli smo nekaj pomankljivosti pri tem, kako se ta postopek izvaja v praksi. Naprimer, tehnična in finančna analiza v dosjeju zgradb ne kaže vedno, da je predlagana rešitev najboljša urednost za denar. Potem, ko izberejo zgradbe, SZD spremlja, ali te zgradbe izpolnjujejo potrebe in ali zagotavljajo vrednost za denar. Ta, to spremljanje se zagotavlja z obiski na lokaciji sami in seveda prav tako imajo podatke shranjene v svojem informacijskem sistemu. V reviziji smo ugotovili, da nekateri podatki niso zanesljivi in niso popolni. To pomankanje zanesljivih podatkov je ovira za to, da bi lahko ustrezno izpolnili vedli potrebne spremembe. In tudi štab teh podatkov ne izkorišča v celoti in te podatke bi lahko izkoristili za to, da bi pripravili načrte za korektivne ukrepe. Zagotoviti je treba prednostne naloge na kratek in srednji rok. Srednjeročni načrti bi bili skladni z najboljšo prakso te načrte bi bilo mogoče prilagoditi, zato da bi se lahko prilagodili nepredvidenim političnim dogodkom. SSD ima dolgoročni cilj, da bi kupili več lokacij za pisarne. Do 200 milijonov evrov naj bi si izposodili v štirih letih, zato da bi kupili nepremičnine ampak SSD ima omejene izkušnje na področju lasništva zgrad, prav tako nima dovolj strokovnega znanja, kar zadeva lasništvo in nima ustreznega sistema za vzdrževanje zgrad po dobri, v dobri fazi in zaradi tega smo podali osem priporočil se navezuje na pisarne. Cili so opredeljeni v politiki zgradbi SZD in to mora vključevati prožnost, zato da bi se lahko prilagajali povečanju ali zmanjšanju števila zaposlenih. Prav tako je treba upoštevati okoljske dejavnike ter zagotoviti dostop za invalide. To mora biti cilj v politiki zgradbi. Drugo priporočilo je, da bi SZ moral zagotoviti, da bodo najmine, ki jih plačujejo organi v zgradbah delegacije, konsistentni in da se bodo povrnili vsi stroški. SZ je sprejel obe priporočili. In tretjič, priporočamo, da bi morali ukrepiti uporabo postopka za izbiro zgrad. Naprimer, tako da bi primerjali različne možnosti za to, da bi dobili uravnoteženo končno rešitev. In tudi to priporočilo je bilo sprejeto. Prav tako so bili pripravljeni, da bi uporabljali bolj poenostavljen dosje o zgradbah, seveda v skladu za finančno uredbo. Četrtič, priporočali smo, da bi morali vedno spremljati, da bodo najmine v skladu z najminami na trgu peto priporočilo je, da bi SSD moral izboljšati informacijski sistem za upravljanje z nepremičninami in nekaj korakov v to smer so že naredili. Šesto priporočilo je, da bi morali okrepiti strokovno znanje na področju upravljanja nepremičnin v štabu in tudi to priporočilo je bilo sprejeto. Sedmič, priporočali smo, da bi imeli redne srednjeročne načrte, Ti načrti bi morali biti za rok sedmih let, kar zadeva nakup, prodajo in najem zgradb. Delno so sprejeli naše priporočilo, zato ker menijo, da obstajajo težave na področju načrtovanja, če se načrtuje za več kot dve ali tri leta naprej. In na koncu priporočali smo tudi, da bi SZD uvedel sisteme za to, da bi učinkovito upravljali z zgradbami, ki jih imajo v lasti. Naprimer, pripravili bi lahko strategijo za vzdrževanje zgradb, ki jih imajo v lasti. Prav tako bi morali načrtovati, kaj storiti z presežnimi zgradbami, ki jih imajo v lasti, preden najamejo nove zgradbe. E SSD je sprejel to priporočilo, če bo zato na voljo dovolj kadra. Hvala. Vielen Dank, Herr Russo. Und Hvala lepa. Hvala za vaše poročilo. To je zelo pomembno poročilo in tudi zelo zanimivo poročilo, kaj te prvič obravnavamo temo, ki je za nas težka, kaj te vem, da imamo 136 delegacij, s tem so povezane zgradbe in v poročilu ste predstavili del tega problema. Gre za rezidence, torej za stanovanje veleposlanikov EU in za pisarne. Vendar gre tudi za druge pisarne, kajti tudi delavci iz, oziroma sodelavci iz Bruslja morajo nekje stanovati in to je krito strani Evropske unije, zato se že veselimo drugega dela poročila, ko boste govorili prav o tem. Zato dobro, da bomo izvedeli kaj o tem predstavniki SSD-ja so tukaj, lepo vas pozdravljam in jasno nam je, da ste tukaj nekaj podedovali, tako rekoč, kajti to je bilo včasih v lasti komisije, zato je treba zdaj preučiti, kaj bi lahko storili na tem področju. Najprej pa seveda dobi besedo gospa Makovej, kajti ona je poročevalka. Hvala. Thank you, chair. Hvala lepa povedati moram, da je poročevalec gospod Črnecki. Prosili pa so me, da preberem njegovo izjavo v zvezi s tem. Pozdravljam povečanje projektov kolokacije oziroma deljene uporabe prostorov 17. Memorandum o sporazumu je bilo podpisanih na to temo. Upamo, da bo SZD še naprej poskušala razširiti to prakso, prav tako pričakujemo, da bodo opredelili ustrezno strategijo za to in da bo prišlo do dogovorov za skupno pokrivanje stroškov v zvezi z zgradbami in logistiko. Poročevalec je obžaloval, da ni bilo ustreznih podatkov v zbirki podatkov za upravljanje z zgradbami in stanovanji delegacije. Zato SSD poziva, da okrepijo nadzor v zvezi z vsemi stroški povezanimi z politiko zgradb. Informacijski sistem je treba izboljšati in razviti še naprej, zato da zagotovimo ustrezen pregled nad vsemi stroški. SSD prosimo naslednje, da bodo redno izvajali pregled popolnosti in zanesljivosti podatkov, ki jih posreduje delegacija Evropske unije. Drugič, da se zagotovijo orodja, ki bodo omogočala spremljanje vseh stroškov. In tretjič, da se razvije politika za to, da bomo imeli ustrezen pregled nad izdatki. Prav tako je treba omeniti, da mora SZD spoštovati zgornje prage, opredeljene v politiki zgradb zmanjšati je treba letno najemnino pisarn, delegacij. Pravno in tehnično strokovno znanje je treba prav tako razviti na področju nepremičnin. SSD mora izvajati srednje do dolgoročno strategijo, ugotoviti morajo, kakšne so možnosti, prav tako pa je treba zagotoviti ustrezne možnosti glede morebitnega nakupa. Deliti si morajo pisarne z drugimi državami članicami, seveda pa je treba upoštevati tudi razvoj politik in tudi spremembe na področju kadrov. Hvala lepa. Predsednik odbora za proračun, vas gledam, morda želite besedo, izvolite. Merci, Hvala lepa, gospod predsednica. sem tu poleg vas danes dopolnjen zato, da povdarim, do kolikšne mere odbor za proračun in odbor za proračunski nadzor morata sodelovati, tesno sodelovati. To poročilo je nedvomno zanimivo, poročilo računskega sodišča in torej ja, se želim zahvaliti računskemu sodišču za opravljeno analizo in za njena priporočila. In seveda zahvaljujem se tudi poročevalcu, Eh, na, katera, na zaključke katerega smo bili upozorjeni. In eh, ko gre za Evropsko službo za zunanje delovanje, Potem lahko rečem, da skupaj s kolegi iz eh, našega odbora, eh, pri katerem ste tudi vi članica, gospa predsednica, redno eh, spremljamo celo vrsto svežnjo, ki zadevajo nakup stavb v Tokiu, v Pekingu, potem tudi cel kompleks v Afriškem rogu. In torej, ali to ni morda razlog za to, da bi razmislili o. o Um, prisotnosti SZD-ja uh, na določenih področjih zunaj Evropske unije in uh, tudi držav članic zunaj Evropske unije. Ali ne bi bil to morda razlog za to, da združimo, da delimo določene nepremičnine in ne pozovemo države članice, da se združijo in organizirajo morda neke skupne službe, ko gre za predstavništva zunaj Evropske unije? Eh, torej, eh, po mojem mnenju bi to predpostavljalo tudi dober, eh, dobre možnosti za varčevanje, ki bi jih bilo treba izkoristiti. Vem, da je to že skoraj nekako na meji naših pristojnosti, ampak če želimo, da Evropa napreduje, potem eh, moramo tudi eh, skrbeti za te vidike, ki so tudi veliko bolje razumljivi za državljane. Sicer kako na najboljši način uporabljamo prostore, ki so na voljo za zunanjo službo Evropske unije in eh, tudi držav članic zunaj ozemlja Evropske unije. Mi smo odbor za proračun in od časa do časa se moramo tudi lotiti in pripraviti določena priporočila, tako a, naslovljena na svet, a, komisijo, države članice, torej celotno Evropsko unijo. Mislim, da obstaja na tem področju velik potencial za a, varčevanje in večjo stroškovno učinkovitost. Absolutno soglašam z vašim mnenjem in moramo tudi izpostaviti, da SZD eh, da in eh, države članice so nekako eh, pozabile na voljo in potrebo po ustvarjanju nekih sinergij. To je neskončna bitka. Če bomo bolje izkoristili Evropsko službo za zunanje delovanje, bomo lahko bolje delovali in tudi izkazali boljše rezultate za naše davčne zavezance in torej za naše državljane. Morda bi morali pokazati nekaj več poguma v primerjavi s tem, kar je bilo storjeno doslej na področju zunanjega delovanja. Izvolite. E, jaz se sprašujem, kakšne vrste pobudo bi lahko sprožili, naprimer, če bi vzeli nek vzorec držav članic, določene države članice in bi preverili, katere je nepremičninsko premoženje, s katerim razpolagajo države članice za svoje svoje diplomatske službe in potem bi preverili, kako je s tem v sklopu SZD-ja, zato da konkretno preverimo, kateri je potencial recimo varčevanja s tem in s tem premoženjem, zato da bi dosegli boljšo uskladitev med različnimi silami, zato da bi dosegli boljšo učinkovitost. To bi bilo področje za delovanje, kjer bi lahko pozvali države članice, da se bolj angažirajo razbijajo in torej tako, da bi se vsi bolje zavedali, kaj lahko privarčujemo na tem področju in to dokažemo tudi našim državljanom. Hvala lepa. Mislim, da najbolj učinkovit instrument je to, da priporočimo našim sodelavcem oziroma kolegom v nacionalnih parlamentih, da skrčijo sredstva za to, vrstna, to vrstno premoženje. Morda je to edini način, da pridemo res do konkretnih rezultatov. Ampak je treba tudi poudariti na nekaj ne smemo izgubiti spred oči tega, kar lahko mi storimo na evropski ravni in to je dejansko vsebina tega poročila, ki je eh, zelo dragoceno. Predajam besedo kolegu Stefovskemu. Izvolite. Děkuji, paní předsedající. Hvala lepa, gospod predsednica. Več komentarjev imamo. V razrešnici SSD smo bili kritični do tega, kako teče oprava v tej agenciji. Tedaj smo dejali, da ni dolgoročnega načrtovanja. Potrebovali bi nek dolgoročni pregled nad situacijo in nad eh, strategijo, zato da bi pokazali, da ta Evropska agencija ve, kaj želijo storiti čez več kot deset let. Upravljanje zgradb je s tem povezano. Če nimam dolgoročne strategije, potem lahko najamem ogromne zgradbe, misije se potem skrčijo, zgradbe zapustim in te zgradbe je potem treba prodati ali pa jih dati v najem naprej. In potem smo tukaj neuspešni. Omenili ste, da je sistem upravljanja zgradb neočinkovit. Prav imate. Kako lahko deluje Evropska služba za zunanje delovanje, če ne deluje upravljanje zgradb? Če streha pušča, naprimer, preden sprejmemo odločitev o popravilu strehe, potem škoda ne znaše več 50 tisoč evrov, ampak 150 tisoč evrov. In pogrešal sem še nekaj, namreč ni sodelovanja med agencijami. Naprimer, ni sodelovanja med to službo in nekaterimi napotenimi delavci iz drugih služb, ki morajo prav tako uporabljati podporne mehanizme in storitve Evropske službe za zunanje delovanje. Tudi kar zadeva stanovanja in pisarne, tudi tukaj bi morali imeti večji popis, zato da bomo vedeli, kaj se dogaja. Potoval sem po vsem svetu in preučil sem delovanje SZD. Mislim, da je nekaj neuporabnih misij, po drugi strani pa misij ni, kjer bi jih potrebovali naprimer v Ulanbatorju v Mongoliji. Tam je veliko razvojnih projektov. Misijo imamo naprimer na Haitiju, ampak ne vemo, ali je to naša prednostna naloga. In tudi na Tahitiju imamo misijo, ne vemo, ali jo tam potrebujemo. Zato jo moramo poenostaviti in jih seveda sestaviti v skladu z našimi prednostnimi nalogami. Povabiti bi morali komisarko Mogherinjevo, zato da se pogovorimo o SSD in o njegovem upravljanju. To je moje priporočilo. Najlepša hvala. Gospa Šmit, izvolite. Ja, zdaj. Hvala. Mislim, da je treba diferencirano obravnavati tole vprašanje. SSD je prevzel velik svežen v petih letih, bi seveda lahko obdelali določene probleme, zadeve bi lahko delno pojasnili, ampak To nam bo uspelo le, če bi uporabili ustrezne sisteme. Ne nujno, da jih izumljamo na novo, ampak uporabljati jih je treba. Vendar nekaj me je presenetilo pri tem poročilu, namreč vodje delegacij so odgovor podali le v 48 odstotkih. To se mi zdi nezaslišano če bi mene kot vodjo delegacije nekaj vprašali, potem je to jasno, da je treba podati vsaj odgovor. Še eno vprašanje. Če vzamemo na ključni pregled, vzeli smo 30 zgradb, zanima me, kako je z drugimi. Gre za na ključni pregled, to je seveda na ključno že v imenu samem, ampak zanima me, Ali ne bi bilo morda dobro razmisliti o tem, da bi iz tega naključnega pregleda naredili nekaj večjega, kajti tudi druge delegacije bi nas lahko zanimale. Zaenkrat ne vemo, kaj se tam dogaja. Iz teh 30 lahko samo potegnemo poprečje in ga apliciramo na celoto. Zanima me tudi, kaj je bilo z temi štirimi obiski kdo je izbral te projekte, kako smo to naredili z žrebom ali kako, kakšna so bila merila, da smo izbrali te lokacije. Mislim, da bi bilo to tudi relevantno za to, da dobimo upogled v to kot odbor za proračunski nadzor. Sama nisem zastopnica ljubosumja. Mislim, da bi bilo dobro, da bi ljudje imeli dovolj prostora za delo v pisarnah, ampak eh, pretiravati vseeno ne gre. Nekaj pa me čudi. Namreč v nekaterih državah je cena na kvadratni meter nizka, tam ni bilo težav z prekomernimi prostori v državah, kjer je cena zelo velika, naprimer New York, Švica in tako naprej, tam pa so bile pisarne zelo velike. Mislim, da obstaja tukaj potem res problem, tukaj je res treba ukrepati. Mislim, da ne moremo na dolgi rok trditi, da imamo metode in da imamo nek denar, s katerim kupujemo nove sisteme in da nimamo ustreznega števila ljudi, da nam vsega tega torej manjka. No, tako ne gre, živimo v tehnološko upreljenem svetu, zelo veliko je mogoče narediti preko računalnikov. Mislim, da je ljudi na voljo dovolj za to, da bi delegacije bile ustrezno upravljene, tudi kar zadeva pisarne in stanovanja. Pet let je že menilo, mislim, da bi bilo treba nekaj storiti. Ne gre za to, da jim jutri ne bomo več dali denarja in ljudi, vsega imajo dovolj. Mislim, da je res treba samo instrumente, ki jih imam na voljo, uporabiti in zadevo izpeljati do konca spremljanje tržnih cen na področju najemnin je pač nekaj samo umevnega, tega sploh ne bi bilo treba omenjati, po mojem. Mislim, da je nekaj narobe, če se to ne dogaja samo po sebi. Dobro, to je že dovolj. Še nekaj komentarjev sem imela, ampak v redu. Hvala za besedo. Kolega Ali je naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica. Kolegice in kolegi, gospod predsednik računskega sodišča, hvala lepa za študijo, ki jo je izvedlo Evropsko računsko sodišče v zvezi z upravljanjem zgradb SSD leta 2014. Upravljanje zgradb je zelo pomembno, kajti to je povezano s porabo 165 milijonov evrov iz proračuna EU. Po drugi strani pa mora zgradba biti v ustreznih kondiciji, zato da lokalni ljudje dobijo ustrezen vtis o Evropski uniji. Čestitam poročevalcu gospodu Črneckemu za pripravo tega dokumenta. V dokumentu je izpostavil tiste najbolj pomembne elemente posebnega poročila, Evropskega računskega sodišča, prav tako je podal nekaj lastnih predlogov, ki bi jih lahko pridružili pred poročilom računskega sodišča. Tako bi lahko povečali preglednost in seveda tudi kakovost razrešnice. Kar zadeva nakupe zgrad, pa udariti je treba, da želimo povečati dodano vrednost. Če želimo to storiti, moramo zagotoviti dolgoročno načrtovanje. Razmišljati pa moramo začeti v časovnici 5 do 10 let. Trenutno se je načrtuje le za dve leti naprej. Drugič, mislim, da treba dobro oceniti, kje bi dobili več vrednosti za denar in ugotoviti, kje je nepremičninski trg relativno šibek. Na koncu imam še dve vprašanje za komisijo in tudi za predstavnike sodišča. Zakaj je samo 84 odstotkov delegacije, tako pravi govornik, poslalo, poslalo svoje odgovore in kako so bile izbrane lokacije za preverjanje na terenu? Hvala. Kolegi De Jong, pite. Gospod De Jong. Thank you very much, eh, Madam Chair. Hvala lepa, gospa predsednica, tudi sam se zahvaljujem računskemu sodišču za posebno poročilo, ki je bilo predvsej dobro, lahko bi rekel. Mislim, da je to področje, kjer sami ne moremo opraviti veliko raziskav na terenu. Hvala gospodu Črneckemu za delovni dokument. Kar zadeva splošno razpravo. Vprašanje je, ali lahko države članice prepričamo, da bi sodelovali z SSD, da bi si delili prostore, da bi si veleposlaništvo, naprimer, delila prostore z delegacijami. Predsednica je že povedala, da bi o tem morali govoriti nacionalni parlamenti, kajti mi smo tukaj že na področju zunaj svojih pristojnosti, ampak, če si predstavljam situacijo v Ukrajini, v mojem parlamentu, bi bilo prvo vprašanje, kako učinkovita je Evropska unija, kako učinkovita je služba za zunanje delovanje. Če želite zadeve povezati z državami članicami, je treba zagotoviti, da bomo imeli ustrezen sistem dolgoročnega načrtovanja. Sistem v številnih državah članicah že obstaja v Združenem kraljestvu, oni svoje zgradbe dobro upravljajo seveda, morda obstajajo težave, ampak če prosite, da država članica nadomesti svoj sistem načrtovanja in se pridruži evropskemu sistemu, potem bi pač seveda potrebovali evropski sistem. Eno je povezano z drugim. In še eno specifično vprašanje, to je povezano z delegacijami v New Yorku in Ženevi. Vidimo, da je kvadratura tam veliko večja. Do 100 kvadratnih metrov na zaposlenega. No, to je res veliko več od 35 kvadratov. Jaz se zdaj pravi, da je to zato, ker obstajajo tam tudi prostori za sestanke. No, kolikor jaz razumem, naj bi teh 35 kvadratnih metrov že upoštevalo skupne prostore in zanima me, ali nam lahko računsko sodišče pove, ali je to mogoče razložiti. Iz Ženeve, kolikor razumem, je bil tam namešen svet oziroma delegacija sveta, prav tako je bila tam delegacija komisije, bili so drug ob drugem, preprosto so samo združili obe delegaciji v eno. Število zaposlenih pa ni ostalo enako in tudi prostor ni ostal enak, zato je zdaj ta številka tako visoka in državljani tega ne morejo razumeti. Več informacij bi bilo dobro uh, strani računskega sodišča, da bi videli, kaj menijo o utrditvi e SSD-ja, da so sobe za sestanke krive za to, da je kvadratura tako velika. In še nekaj, mislim, da bi bilo korisno, če je to mogoče, da bi naš poročevalec dodal nekaj priporočil v zvezi z posameznimi delegacijami. Nekaj je, da se načrtuje za prihodnost, ampak če obstaja velika razlika med normo in prakso, potem mislim, da bi bilo treba nujno ukrepati, še posebej Ženeva. O, kolegin Ajala, pite. Ajala, prosim. Sí, gracias, presidenta. Sí, eh, yo... Hvala lepa. Predsednica. Lahko se strinjam s tem, da si želimo strategije, pri kateri bi potem lahko predstavništva uporabljali bolj smotrno Seveda zaradi ekonomskih razlogov je to pomembno, pa tudi zaradi drugih razlogov, ki so tudi pomembni, kot je naprimer možnost lažjega dostopa. Torej, pomembno je, da imajo evropski državljani dostop do svojih predstavništev, čeprav njihova država morda v določeni državi nima zgodovinskih povezav z določeno državo in nima diplomatskega predstavništva. Torej, če gledamo na to primerjalno, potem bi morda lahko sodelovali z državami članicami in bi lahko razrešili nekaj teh težav, kar se tiče eh, prostorske stiske ali tudi eh, prekomerne kvadrature. Ko bi potem lahko torej podali priporočila, ki bi bila bolj jasna. Ta primerjalna študija bi lahko izpostavila dejstvo, da bi bilo resnično smiselno si izmenjevati informacije. Prav tako sem vesela, da obstaja ta novi instrument. Slišali smo, da bo to dobro in koristno, kar se tiče preglednosti uporabe stavb. To bo potem vodilo do nekakšne racionalizacije uporabe prostora. Prav tako me veseli, da so pomembni vidiki, kot je okoljski, tudi zajeti v to. Pa tudi vpliv teh stavb na njihovo okolje. Potem pa imamo seveda še vprašanje varnosti. Tudi sama sem bila na nekaterih stavbah delegacije v državnih regijah, v Mašreku, državah Mašreka v Severni Afriki so imeli operativne težave. Včasih tudi stavbe niso bile na takšnem nivoju, kot bi morale biti, kot bi pričakovali odstav predstavništva Evropske unije. Veseli me, da gospod Čajnecki omenja specifične točke, tako da bodo predstavništva tudi nekaj, kar bomo imeli v mislih. Včasih gre tudi za vprašanja, ki niso nujno povezana z varnostnimi razmerami. Naprimer, gre tudi za turizem. In vse to lahko potem sproži določene težave, kar se tiče varnosti, zagotavljanja varnosti stavb iz SZD. To je pomembno. Ja, Hvala lepa. Sedaj pa še sama. Vprašanje za računsko sodišče in SZD. Računskemu sodišču bi rada povedala tole. Upravili ste natančno, odlično delo, vendar pa ena številka manjka, ki jo imate, niste pa je navedli. Namreč eh, površina pisan, ki znaša 40 km na 135, tega je skoraj 20 odstotkov. Kakšni pa so stroški za pisanje? Z teh številk sem izračunala 66 tisoč evrov na pisarno na leto, samo zaradi, te, za, samo zaradi te kvadrature. Se to pravi izračunala, kakšni so torej ti dodatni stroški za preveč površine, ki jo imamo? na pisarno na leto. In ali ste se ukvarjali tudi stanovanji in upravljanjem stanovanj strani delegacij, če ne, zakaj ne? In ali lahko pričakujemo še kaj? Če vidimo, koliko sodelavcev imamo v tretjih državah in koliko dela imamo stanovanji, zagotavljanje stanovanj, ki jih je potrebno varovati vse leto, potem se moramo vprašati, ali bi ne bilo boljše, če bi dali pošaljno svoto tem predstavnikom in bi se potem sami poiskali ustrezno stanovanje. Kar se tiče ponudbe stanovanj ESZD, če imajo na voljo 200 kvadratnih metrov veliko stanovanje, potem je to precej velikodušno. Torej, o tem bi radi tudi poprašali. Potem zapisano je, da je 20 odstotkov eh, odstotkov, 20 odstotkov stanovanj SZD neizkoriščenih. Vendar pa ste potem navedli nekaj priporočil, vendar pa mislim, da s tem ne rešite težav. Torej, teh 20 odstotkov nepremičnin, ki so eh, neizkoriščene in to že kar nekaj časa, zanima me, torej, zakaj nihče ni poskrbel, zato kaj bi lahko s tem storili. Imela sem občutek, in to je moje drugo vprašanje, da bi pri pisarnah, velikost pisarn, to ima tudi opravka s prestižom. In ko sem prišla v Bruselj, sem se šalila. Koliko okna imajo pisarne, ker sem vedela, da više kot si hierarhično, več okna imaš. Seveda, torej prestiž je tudi pomemben, ampak ta duh velikosti pisarn ima tudi upravka z našo težavo. Kako bomo to razrešili? In potem tretja točka. Imamo veliko sinergij z državami članicami. Dobro bi bilo, če bi lahko poročali, kako bi te poskuse sinergije lahko še razvili. Hvala lepa. Gospod Devito je tukaj iz e SZD. Nastopili ste novo funkcijo, čestitke. Se poprečujem, da vas soočamo s tako težko temo. Mislim, da boste odgovorili na vse. Prosim. Thank you very much, Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, da, to je težka naloga, polna izzivov. Ne bom se vračal na poročilo, to pozdravljamo, sprejeli smo skoraj vsa priporočila. Morda bi torej se dotaknil nekaterih vprašanj, ki so bila zastavljena. Najprej kolokacija kolokacija je pomembna, to je nekaj, kar počnemo z državami članicami. Bil sem v petek na sestanku generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve in so zainteresirani za sodelovanje. Kolokacija pa ni seveda čisto preprosta. Države članice imajo različna pravila, različna stališča in prednostne naloge. Tako da ne moremo kar tako enostavno najti ene rešitve v kratkem času za vse. Kar se tiče kolokacije tudi z drugimi organizacijami, podpisali bomo okvirni sporazum o kolokaciji z EKOM in EBRD. Torej, si želimo imeti prožnega pristopa glede kolokaciji po različnih delih sveta, ker bi lahko torej ponudili možnosti tudi za države članice. Moramo biti previdni glede tega in to je gotovo ena prednostnih nalog. Prav tako, in slišal sem kar nekaj posredovanj v tej smeri, dolgoročno načrtovanje. Seveda, v idealnem primeru je, seveda povem prav s tem, praksi pa je zelo težko imeti kaj več kot srednjeročnega načrtovanja. Kaj ti imamo nepredvidljive varnostne politične kontekste v veliko državah članicah in to ovira eh, naše dolgoročno načrtovanje. Prav tako imamo prednostne naloge, ki se spreminjajo. In seveda, SZD je odgovoren za delegacije, tudi komisije in po prednostnih nalogah komisije se potem opravljajo tudi spremembe števila osebja v določenih delegacijah in to je tudi potrebno poštevati. Prav tako smo uveljavili nekatera priporočila, kar se tiče IT opreme. Imamo novo IT urode, ki se razvija in bo operativno do konca leta. Strinjam se z vami, veliko zadev lahko IT razreši, vendar pa seveda nekaterih stvari pa ne moramo razrešiti z računalniško opremo, včasih potrebujemo tudi osebe ljudi. In potem moramo tudi seveda prioritizirati določene elemente. Včasih moramo tudi precej pritiskati na delegacije, da dobimo informacije, zato da lahko potem eh, izpolnjujemo naše cilje. Še nekaj drugih pripomb. Razmere v New Yorku in Ženevi. Zelo veliko dvoran za sestanke imamo, ki jih uporabljajo države članice. Septembra je v New Yorku teden zasedanja generalne skupščine in zelo veliko sestankov držav članic bo v teh dvoranah. V Ženevi je skoraj enako in to je pač dejstvo. Te dvorane dajemo na razpolago tudi državam članicam. Kar se tiče kvadrature, 2014 smo pripravili pravila in naj vam povem, da se je povprečno kvadratura znižala iz 41 na 39 kvadratnih metrov, ni še dovolj. Potem, kar se tiče oken, predsednica, da, res je. V preteklosti je bilo tako, sedaj pa se mi zdi, da je vedno več osebja v stavbah tudi pri nas, torej tukaj v Bruslu, zakaj ne bi bilo tako tudi v delegacijah, torej kvadratura na osebo se manjša. Potem pa še nekaj pripombe glede uporabe prostora, pisarniškega prostora v delegacijah. Tukaj si moramo ogledati primere posamično. Včasih smo rezidenco zapustili zaradi varnostnih razlogov. Morda je bilo včasih jo težko prodati ali celo oddati. In splošna pripomba, o kateri bom spregovoril s svojimi sodelavci, je seveda dobrodošla. Nesmiselno je imeti prostore, potem pa jih ne izkoriščati, ne oddati in tudi ne prodati kar se tiče teh 20 odstotkov, če sem pravilno obveščen, gre tukaj za tiste pisarniške prostore, ki so v naši lasti. Potem pa še nekaj drugih pripomb, prednostne naloge naših delegacijah, da o tem bomo spregovorili v naši službi, pa tudi z državami članicami, tudi s komisijo se bomo pogovorili, ali bi naj zmanjšali kvadraturo določenih pisanj, zaprli nekatere delegacije. Seveda, to je odvisno od političnih prednostnih nalog in to je pač nekaj, na kar vpliva nimam. Moramo pa zagotoviti, da bomo kar najbolje uporabili vire, ki so nam na voljo in ki, za katere plačujejo dokoplačevalci. Na to ne smemo pozabiti. Zboljšanje z upravljanjem infrastrukture, to je ena mojih prednostnih nalog, moje novi funkciji in upam, da bom k malu lahko poročal o napredku. Hvala lepa. Also, Dankeschön für die. Hvala lepa za te informacije. Ampak nekaj me pa še zanima. Na nekatere vprašanja niste odgovorili. Mislim pa, da si zaslužimo odgovor. Zakaj samo 84 odstotkov vodi delegacij izpolnjajo anketo občinskega sodišča? Ostali menijo, da to ni potrebno? Mislim, da bi morali doseči 100 odstotkov, da bi to morali storiti vsi, ker so to uradniki Evropske unije tako pač institucije Evropske unije ne smejo obravnavati, ki delujejo v imenu Evropskega parlamenta. Torej, povete več o tem. Potem pa nisem še dobro razumela, kaj bo prišlo naslednje. Novi ste na funkciji in v Nemčiji pravimo nove metle dobro pometajo. Torej, kateri so naslednji koraki, ki jih boste storili, zato da bi te številne nepravilnosti, o teh govorimo, zelo prijazno razrešili. Konec leta bomo imeli novo IT urodje, za katerega pa še ne vemo, kaj naj bi prineslo. Že sedaj imamo IT urodje, ki pač ni ustrezno delovalo. Vprašanje je, kaj se bo izboljšalo, kaj se bo spremenilo s tem novim IT urodjem. Potem pa še nekaj, kateri bodo tisti naslednji koraki konkretno, zato da bi spoznanje z tega poročila tudi uveljavili. Prosim, še enkrat vam dajem besedo. Um, uh, Hvala lepa. Nadomestili bomo sedanje orodje. Novo orodje za IT nam bo dovoljevalo, da bomo nadzorovali in spremljali razmere veliko bolje. obstoječe urodje za inventure je že zastarelo in potrebujemo novo. Vendar pa seveda podatki so pomembni, ne samo urodje. Zato potrebujemo disciplino. Vsi moramo pokazati disciplino tudi v delegacijah, da bo to delovalo. Glede priporočil, ki jih imamo, seveda moramo pregledati razmere, vse, kar je bilo izpostavljeno v strani računskega sodišča v veliko delegacijah in o tem spregovoriti tudi v prednostnih nalogah. Kar se tiče odzivnosti na vprašanje računskega sodišča, vodi delegacij. Da, strinjam se z vami, morali bi biti pri 100 odstotkih, kajti to je bila zahteva ene od institucij. in vodje delegacij so odgovorni za upravljanje delegacij dela, delegacij tudi stavb in zato bo to tudi naša prednostna naloga. Pomagali bomo delegacijam pri pilotnih projektih, naprimer, zato da bi se recentralizirali in bi jim z administrativnega vidika ponudili podporo. ko gre za naprimer najemnine, najemne pogodbe. In gotovo se bomo o tem pogovorili tudi z vodi delegacij, ko bomo imeli letno zasedanje septembra. Glede nekaterih priporočil, ki jih že uresničujemo ali ki, kjer bomo skušali doseči izboljšave, pa to najdemo tudi v poročilu. Gre za nadzor nad specifičnimi primeri, dejal bi, da je potrebno to narediti bolj proaktivno, biti v stiku z državami članicami, z drugimi organizacijami. Gotovo potrebujemo več kolokacije, kajti to je morda prava pot naprej. Tako je potem tudi znižali to kvadraturo na osebo kateri smo govorili, in tudi v življenjskem ciklu stavb in rezidenc. Je to del srednje in dolgoročnega načrta in to bomo skušali uveljaviti. Hvala lepa. Sur euh, les délégations qui n'ont pas répondu. Torej, ja, Glede delegacij, ki se niso odzvale in niso posredovali svojih eh, odgovorov, morda bi računsko sodišče nam dalo na razpolago eh, seznam teh delegacij in eh, tako, da bi lahko potem tudi ustrezno pač stopili v stik s temi delegacijami in jih poprašali, zakaj niso odgovorili. To bi lahko bil mm, čisto spremljiv postopek. Ehm, potem smo govorili tudi o tem, da bi bilo potrebno pritegniti k sodelovanju tudi nacionalne parlamente. Morda bi v zvezi s tem lahko predlagal nekaj. Septembra uh, imamo medparlamentarni teden, uh, morda bi uh, torej, uh, o prisotnosti nacionalnih poslancev. Uh, jaz sem sodeloval na teh sestankih uh, prej kot nacionalni poslanec od leta 2014, pa kot evropski poslanec. Včasih so te, ta srečanja tudi včasih nekoliko mm, so nas razočarali razočarala. Morda bi lahko vključili tudi to temo na dnevni red do vrstnih eh, srečanj. In naši kolegi, ki so zadolženi za eh, finančne zadeve in podobne vidike, ehm, bi eh, se lahko soznanili tudi s tem vidikom in kako se upravlja z nepremičninskim premoženjem v in zunaj Evropske unije. O priložnosti tega medparlamentarnega tedna bi lahko uvrstili na dnevni red tudi to vprašanje, tako da bi lahko tudi z našimi kolegi potegnili določene sklepe, to bi posredovali eh, predsednikom vlad in držav, zato da bomo lahko potem izvajali ustrezni pritisk in zato da bomo potem te, s tem tudi nekaj doseg, dosegli. Mislim, da je to odlična zamisel. Mislim, da bi morali ustrezno pripraviti ta teden eh, tudi na podlagi skupne študije med našim in vašim odborom. Eh, Tako da pač eh, ugotovimo, kaj se dogaja pri teh 136 eh, delegacijah in katere države članice imajo tudi svoje uh, diplomatsko predstavništvo v dotični državi, tako da bi lahko te sile nekako združili, da bi lahko ugotovili, katere sinergije bi lahko ustvarili, kako bi lahko združevali te, uh, ta premoženja in kako bi potem lahko uh, prišlo do sodelovanja med SZD-jem in državami članicami. Izvolite kolega, eh, gospod, gospod predsednik, gospa predsednica, eh, jaz sem sicer pripravljen, če nam računsko sodišče posreduje seznam delegacij, ki niso odgovorila, da opravim eh, to raziskavo in eh, se postavim v stik z delegacijami in od njih pridobim potrebne informacije. Imamo tudi neko preglednico, ki eh, povzema eh, tudi eh, tiste države, kjer Evropska unija ima svoje delegacije, tudi vsa diplomatska diplomatska predstavništva držav članic, ki so tam prisotne in to vam lahko posredujemo. V redu, čudovito, potem pričakujemo vas seznam in gospod Ruso z računskega sodišča, izvolite za pač odgovor in komentar ob koncu. Hvala, gospod predsednica. Naj odgovorim najprej na vprašanja predsednika odbora za proračun. Eh, lahko se samo pridružim eh, in se veselim eh, vašemu predlogu, uh, Tudi kot eh, predstavnik računskega sodišča eh, mislimo, da pač eh, ta medparlamentarni teden bi bil primeren trenutek in primerna priložnost za to, da se pogovarjamo o teh vidikih. To ni nepotrebno, nasprotno, mislimo, da to lahko spodbudi razmišljanja tudi na najvišjih političnih ravneh. Kar zadeva se znam delegacij, vprašanje mm, je enostavno to lahko posredujemo brez vsakršnih težav. Bomo posredovali vse podatke, vse informacije, s katerimi razpolagamo in ki so lahko zanimive za vas. In torej bomo to posredovali našemu glavnemu sogovorniku Evropskemu parlamentu, prav tako eh, oziroma naj tudi uh, se pridružim uh, predlogu o okrepitvi sodelovanja med državami članicami in SZD-jem, zato da pride do boljšega soupravljanja mm, in tudi so najemanja določenih nepremičnin, tako da pride do boljšega sodelovanja med različnimi diplomatskimi predstavništvi. Ampak Morda še kratko razmišljanje v zvezi s tem, ko gre za torej, ja, tudi številke, ki jih najdemo v posebnem poročilu. Vsi soglašamo okrog tega, da a, so najemanje, so uporaba prostorov, je lahko nekaj koristnega za vse udeležence, za veleposlaništva držav članic in za delegacije predstavništva Evropske unije. To je učinkovit način za to, da privarčujemo na teh nepremičninah skupinah, ampak eh, potem eh, prihaja do pač eh, neuresničevanja določenih ukrepov na konkretni ravni pri čemer pač je treba tudi upoštevati vlogo SZD-ja, zato bo treba nekaj postoriti, zato da izboljšamo to soupravljanje zato da tudi najvišje upravne ravni SZD-ja se odzovejo na te potrebe. Naj odgovorim na vprašanje predsednice Greslejeve v zvezi s konkretnim vprašanjem o stroških za pisarne. Mum naj povem, da tega smo se lodili tudi v opombi po črto številka 16 in smo navedli, eh, da splošni stroški za najemanje pisarne konkretno govorimo o pisarnjah eh, delegacij in z ozirom tudi na kvadraturo po, po, po, po osebi v obdobju, ki ga obravnava poročilo. Zdaj so se stvari nekoliko izboljšale in smo navedli neko številko, ki jo je treba potem eh, pomnožiti krat šest zato da razumemo, kolikšna je razlika med stroški eh, za teh 35 kvadratnih metrov. To bi bilo idealno povprečje v skladu z tudi pravili, ki jih uporablja SZD in pa dejanskim stanjem, pri čemer beležimo, da je povprečje 41 kvadratnih metrov. Kar zadeva pa upravljanje z stanovanji, mislim, da je v poročilu navedeno, da politika SZD-ja -ja um, je usmerjena v opuščanje um, nepo, neposrednega upravljanja, kar terja seveda veliko uh, resursov, tako človeških kot tudi finančnih, in uh, da se usmerijo pač uh, na nekatere druge rešitve, predvsem na šipkejših nepremičniških trgih. Torej, naj bi šli v smer um, v smer pač uh, zagotavljanja uh, povračil stroškov, ki bi jih pa uh, neposredno nosili zaposleni pri SZD-ju in bi jim te stroške šele naknadno povrnili. Kar pa zadila, zadeva nekatere druge vidike, ampak seveda nimam veliko časa na voljo, zato poskušam vse skupaj povzeti, obnoviti. Uh, Eh, torej načrtovanje, opozarjali ste na načrtovanje, to je občutljiva točka v tem poročilu, ampak tudi v zvezi s tem mislim, da je bo treba izvesti neke vrste arbitražo. Očitno je, da računsko sodišče zauzema določeno eh, stališče in eh, pač mi si želimo bolj povdariti vlogo srednje in dolgoročnega trčevanja. To je dobro pravilo, ki se ga je treba držati za to, da optimalno upravljamo z tem tem premoženjem, nepremičninskim premoženjem. In to mora veljati za vse sektorje uprave, eh, zato da prije do ustreznega varčevanja s sredstvi. V poročilu je izpostavljeno, da sektor, ki ga upravlja SZD, je posebni sektor, nedvomno ima določeno specifiko, ker to pač predvideva določene politične vidike, ki predpostavljajo tudi nagle spremembe in ptirijo tudi zelo hitro prilagojevanje. Zato je načrtovanje seveda bolj zahtevno, ampak po našem mnenju je pot načrtovanja dobro dolgoročnega načrtovanja vsekakor tista pot, po kateri moramo hoditi. Obstajajo tudi določena tveganja zunaj Evropske unije, ampak tudi na področju, eh, na ozemlju Evropske unije je tema varnosti eh, izredno pomembna eh, in lahko močno vpliva tudi na odločitve in na upravljanje s tem nepremoženjem in tudi na načrtovanje. Kaj pa zadeva to, ta vzorec, ta naključni pregled? Ehm, torej ta vzorec ni bil kar potegnjen tako iz nekega, uh, tako čisto naključno izžrebano, ne. Uh, to, pri tem smo uporabili določena pravila, ki veljajo za revizije, gre torej za statistični vzorec, ki ni bil čisto naključen, gre za določene uh, pač svežnje, ki zadevajo neke konkretne zgradbe uh, s, in ki so bile izbrane na podlagi konkretnih temeljnih eh, načel, ob upoštevanju tudi eh, omejitev, ki jih mora spoštovati računsko sodišče z ozirom na resurse, s katerimi razpolaga in eh, zato smo uh, dejansko poskusili zajeti s tem vzorcem vse delegacije na 360 stopinj, zato da bi imeli celovit pregled in celovito sliko uh, vseh delegacij. Nažalost pa vsi vodje delegacije niso odgovorili na naš vprašalnik. Opravili smo tudi obisk konkretno na terenu v nekaterih primerjih in to tudi ustrezno uh, uravnali ob upoštevanju določenih meril, zato da bi uh, ta preiskava in ta raziskava bila čim popolnejša ob upoštevanju tudi uh, konkretne celine in lokacije, ker uh, se nahaja določena delegacija, potem velikost, uh, po, površino po osebi, potem pravni status, ali je šlo za lastnino delegacije ali pa torej za nepremičnine v lasi delegacije ali pa za najete površine oziroma če, če je prišlo v nekaterih primerjih tudi do souporabe in torej so najemanja ko gre za vprašanje tudi površin in prostora in eh, nekateri so omenjali tudi delegaciji v New Yorku in Ženevi. To je tema, ki je bila že obširno obravnavana. Potrebno je upoštevati eh, tudi eh, preteklost, ker smo mm, priča temu, da SZD je nekako podedoval določene stvari iz preteklosti in uh, določene okoliščine, ki so pač uh, nastale že v preteklosti. Tudi torej, uh, eh, imamo osebje, tudi komisije, ki uh, je že delovalo na določeni lokaciji, je zasedalo določene pisarne, ampak konkretno, ko gre za New York in Ženevo, tam imamo, beležimo neko eh, določeno količino presežnih površin, Seveda, te delegacije imajo neko posebno politično ulogo in eh, ta uloga postaja vedno eh, pomembnejša, s čim tudi uloga Evropske unije postaja eh, pomembnejša z ozirom na do, določene zunanje organizacije in z ozirom tudi na svoje države članice. Vsekakor pa rešitev, najprimernejša rešitev bi bila ta, da bi še enkrat tako, kot so tudi ustrezno opozorili, opozarjali na to tudi predgovornik in tudi gospod predsednik Artui, torej posku, da bi poskušali združiti sredstva in prostor in to delili med Evropsko unijo in državami članicami. Naj zaključim, potem tudi informacijski sistemi, seveda vemo, da tukaj obstajajo določene težave, tudi sam SSD je priznal te težave. Zato si služba prizadeva, da bi izboljšala stanje in seveda to bomo še dalje spremljali po naši strani. Računsko sodišče je predano temu, da spremlja stanje in ugotavlja, če je prišlo do upoštevanja naših priporočil in torej bomo še dalje spremljali razvoja dogodkov in stanja bolj konkretno ravno to, ta vidik. Hvala lepa. No, že sedaj se tega veselimo. Kolega Hayes, prosim še. Uh, zelo na kratko, predsednica, naj se zahvalim poročevalcu in še prav posebno računskemu sodišču za delo na tem pomembnem področju. Dve pripombi. V prejšnjem življenju na delku za finance na Jerskem sem moral zniževati stroške za nepremičnine. Tako da me to vprašanje zelo zanima. Nedavno pa sem bil v Afriki, v Eritreji in sem videl eno od delegacij EU. Moram reči, da je name naredila vtis. Lepa dobrodošlica, infrastruktura je bila dobra za me kot poslanca Evropskega parlamenta. Pa tudi dejstvo, da je to stična točka za druge države. Nemčija, Britanija, Italija in Francija so samo imeli predstavništvo. Zato je delo predstavništva Evropske unije uh, zelo pomembno za vse druge države EU. Ne bi torej podceneval niti za sekundo pomena dela delegacij, še prav posebno v revnejših delih sveta. Potrebno je imeti kakovostno namestitev za ekipe e SZD in za delegacije. Nekaj kratkih pripomp. Prvič, kar se tiče nepremičnin, se ne znišuje stroškov, razen če je to vladni pristop ne sme biti to samo za e SSD. To mora biti prednostna naloga komisije. Sicer boljše uporabe virov ne bo. Drugič, prav tako ne privačujemo, če ni ustreznih informacij. Dejstvo, da toliko delegacij, kot je omenjeno v poročilu, ni podalo informacij, je pomembno vprašanje, ki ga je potrebno razrešiti, kot se dejali tudi sama predsednica. Tretjič, zdi se mi, da je 80 odstotkov najetih informacij stavb previsok delež. Moralo bi biti 50-50 v državah v razvoju, kjer imamo znaten proračun, naprimer EDF za Eritrejo bo 240 milijonov evrov za naslednji dve leti. Tukaj bi morali imeti tudi odgovornost strani vlade te države in drugih držav, torej da ponudijo prostore za e SZD, zato da bi privrčevali tudi na tem področju. Četrtič, če ne bo cilja po letih za zniževanje stroškov nepremičnin, se nič ne bo zgodilo. In zdi se mi, da je potrebno to storiti tudi tukaj, vendar pa to lahko storimo zgolj na ravni komisije. Ne more tega storiti e SZD sama. In potem potrebno je imeti koristne primerjave med podobnimi organizacijami. 165 milijonov evrov, to bi naj bil strošek, je to dobra poraba denarja, kar se tiče velikosti SZD, glede na druge podobno velike organizacije in tukaj moramo torej narediti to primerjavo. In potem zadnja pripomba, tukaj se strinjam s predsednico, potrebno je vključevati v to tudi države članice, še prav posebno manjše države članice, ki bi lahko obstoječe stavbe delegacije izkoristili v državah v razvoju. Tukaj mislim, da imamo določene priložnosti in to je dober predlog. Mislim, da moramo o tem spregovoriti tudi z nacionalnimi poslanci, ko se bomo z njimi sestali proti koncu leta. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Ja, predvsej elementov smo omenili. Zamisel je dobra, da moramo postati konkretni prosimo torej e SSD, da dobimo seznam tistih delegacij, ki niso odgovorili. Če bi se lahko z revizori dogovorili, o tem bi bilo to dobro. To je prva točka, druga. Izračunala sem 53 milijonov evrov e SSD namenja pisarniškim prostorom. In če bi uporabljali to, imajo 35 kvadratnih metrov, bi priračevali 7,8 milijonov evrov. Potem bi imeli stroške pri 45 milijonih evrov, ne pa pri 53. Torej skoraj 8 milijonov evrov bi privačevali. To so potem seveda stroške, ki bi jih priračevali vsako leto. To niso enkratni stroški. Če pa bomo nadaljevali tako kot do sedaj, bomo vsako leto porabili 8 milijonov evrov. Več 8 milijonov pa je vsota, o kateri moramo že malo razmisliti. Torej predlagam predsedniku Artvijo, da bi morda se marca ali aprila spet sestali in da bi prisluhnili, kaj se je zgodilo strani SSD, kako so skušali preračevati teh 8 milijonov. To si bomo zabeležili, torej predlagam, da to storimo in prosim sekretarjat, da stori vse, kar je v njihovi moči, če se s tem strinjate, da poskrbimo za to. Potrebno je to še naprej spremljati. Sedaj pa dobite čas za sklepno besedo, prosim. Hvala lepa. <clears throat> Soglašam z vami, gospa eh, predsednica. In eh, tudi, eh, če bi lahko prišlo do določenih prilagoditev, zato da zastavimo tudi ustrezne cilje za upravljavce in če soglašate s tem, bi lahko že začeli eh, ozaveščati naše kolege z eh, sodelovanjem tudi odbora AFET da bi, pač, da bi kolege v nacionalnih parlamentih seznanili s temi vidiki in eh, tako bi si dali eh, kot rok, bi si zadali kot rok naslednji medparlamentarni teden, eh, na katerem bi poskušali poiskati neko skupno rešitev z nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom vsi skupaj. To bi bila neka novost v sklopu te pobude medparlamentarnega tedna. Jaz sem pri tem sodeloval vsako leto in doslej je to bila neka bolj formalna priložnost. Zato mnogi naši nacionalni kolegi se tudi sprašujejo, zakaj so sploh prišli v Bruselj in zato mislim, da moramo biti bolj proaktivni in to bi bila priložnost eh, in tema za to. Hvala. Hvala lepa. Računskemu sodišču in e SZD. Torej, kmalo se spet vidimo, to ni grožnja, to je obljuba. Spremljali bomo, kaj se dogaja, ker je to pomembna naloga. Hvala lepa za izmenjavo mnen. Tako, sedaj končujemo skupni sestanek, sedaj pa bomo nadaljevali samo odbor za nadzor proračuna. Tako, nadaljujemo. Naslednja točka na našem dnevnem redu Solidarnostni sklad Evropske unije. Pripravljalec mnenja je Marko Vali, ki bo tako dobil besedo za predstavitev mnenja. Prosim, če se umirite, prosim, umirite se, drugače ne moremo nadaljevati z našim sestankom. Prosim, Marko. Si, grazie, predsednik. Hvala lepa, predsednica. Bom počakal par sekunda da kolegi zapustijo dvorano. Če vole silencijo, pa pa rispet. Ja, potrebujemo tudi tišino in spoštovanje, kaj ne? Grazie, prezident. Hvala, predsednica. Pri pripravi tega mnenja sem, eh, sem navezal na letna poročila Evropske komisije o solidarnostnem skladu, ampak tukaj sem doživel prvo neprijetno presenečenje. Letno eh, poročilo iz leta 2014 zadeva 13 eh, zahtevkov, od katerih 7 je prijelo finančno pomoč v višini 126 milijonov evrov, medtem ko plačila so znašala 400 milijonov evrov, kar so vključevala tudi zahtevke iz leta 2012-2013. Torej, kljub eh, tem velikim številkam, kam. Eh, poročilo zajema 11 strani, vključno z naslovnico in kazalom. Teh 11 strani nasplošno eh, na povzema zahtevke, eh, znesek in 16 vrstic je namenjenih spremljanju. Druga neprijetno presenečenje sem dobil, ko sem analiziral končna poročila o uporabi sredstev iz Evropskih skladov in ugotovil, da ta, niso, da ta, da ta poročila niso javna, niso niti na volju, torej ne vem, gledamo, kako so bile ta sredstva uporabljene. Nažalost, stvari ne gredo vedno tako, kot bi morale. Naprimer, vedno v poročilu iz leta 2014 Evropska komisija izjavlja, da je iztirila nazaj 600 tisoč evrov v Romuniji po uh, preiskavi OLAF-a v zvezi z skladi za poplave iz leta 2005 in 9 milijonov v Grči, ki so, bila, so bili izplačeni za požare 2007. In potem je bilo ugotovljeno, da ta sredstva so bila neupravičena. Tud, potem imamo tudi poročilo Razumskega sodišča o, o uporabi sredstev v Italiji po potresu v Abrucih. Vem, da a, um, odbor za proračunski nadzor je preverjal, kako so bila ta sredstva uporabljena. To, kar tem bi se, čemer, e, e, bi se želel, želel izogniti, je, da se te napake ponavljajo tudi v, prete, v prihodnosti. In, a, torej, a, tukaj je sklad na primer financiral tudi tudi italijanski projekt Kaze, ki je prijel 350 milijonov evrov iz evropskih skladov, to pa so bile montažne hiše in um, te uh, hiše zdaj kažejo že celo vrsto problemov, a potem um, uh, sesu se je tudi balkon uh, v Abrucih in leta 2014 je, uh, so bile upravljene tudi določene um, preiskave, prišlo je tudi do primerov pregona in uh, zdaj so začeli uh, ugotavljati, ali je prišlo tudi do um, delovanja mafijskih združb. Eh, torej, eh, ko gre za javno naročanje, eh, tudi po naravnih nesrečah, ko prihaja tudi do kršitve zakonodaje, seveda v takih okoliščinah je treba najti hitre rešitve, ampak ne smemo dovoliti, da se pravila tako grobo kršijo, da prije tudi do um, utihotavljanja tudi mafijskih dejavnosti. Zato sem vključil v mnenje tudi sklic na spoštovanje postopkov v zvezi z oddajanjem javnosti javnih naročil in o potrebi po predvidevanju pravil za to, da eh, ko pride do oddajanja pogod v takih izrednih razmerah. Predvsem moramo zahtevati, da prije do končnih poročila uporabi sredstev iz eh, solidarnostnega sklada. Ta, ta poročila mora biti dostopna in javna, kajti drugače brez preglednosti ne bomo prišli nikamor. In potem tudi eh, sprašujem Evropsko komisijo, da nam razloži, kako je nova uredba se spopadala z novimi tematikami, na kar katero je opozorilo računsko sodišče v zvezi z uporabo sredstev v Abrucih. Eh, potem bi bilo tudi potrebno, da se razmisli o nekem sistemu za ponostanitev meril za eh, take izredne razmere in naravne katastrofe in da oblikujemo tudi nacionalni program za upravljanje z naravnimi nesrečami, za mm, spravili za oddajanje pogodb v izrednih razmerah in tudi, da se lahko preverijo, eh, kako je eh, prišlo tudi do usvanjanja prihodkov iz teh dejavnosti. Eh, naj se zahvalim kolegom za vse pripombe, ki jih bodo posredovali do roka, ki je predviden. Hvala. Te kolegi Vogn, hrte svoj, pite. Vom. Hvala lepa poročevalcu za pripravo mnenja. Vedno sem bil podpornik solidarnostnega sklada, vendar pa je zelo birokratski, predvsej dolgo traja preden tisti, ki potrebujejo sredstva, ta dobijo. Tako da moramo kaj izboljšati. Zato pozdravljam osnutek mnenja in mislim, da je zapisano nekaj dobrih misli. Kar nekaj izboljšava glede verifikacije, želimo pa si še nadaljne poenostavitve in izboljšanih postopkov pri solidarnostnem skladu morda bi tako spodbudili več držav članic tudi Združeno kraljestvo, da bi zaprosili za sredstva tega sklada. Seveda pa moramo biti člani Evropske unije, da lahko zaprosimo za to. Domnevam, da bomo tudi v prihodne in bomo lahko zaprosili bolj kot v preteklosti, kajti samo dvakrat je Združeno kraljestvo zaprosilo za ta sredstva. Po rezultatu včeraj zvečer 2 nič je gospod Vali. Verjetno še bolj ponosen na Italijo, tako je, tako je že ponosen. Mislim, da je nekoliko preveč usmerjeno na Italijo to poročilo. Govorite o regijah v Italiji, ne omenjate pa drugih regij po EU. Ne vem, gospod Vali, ste si ogledali tudi druge regije. Dobro bi bilo, če bi omenili tudi druge, da ne bi imeli samo primere iz Italije. Poročilo mora zajemati celotno EU, ne pa samo eno državo članico. Gospod Vali v svojem poročilu omenja tudi pomankanje preglednosti. Občutek imam, da je to verjetno res. Nimam pa pravih primerov, dokazov za to. Torej, če bi lahko podali primere za to, kje je prišlo do pomankanja preglednosti, bi to bilo dobro. Prav tako bi lahko računsko sodišče in komisijo povprašali danes, kaj oni menijo o tem vprašanju, ali menijo, da je financiranje pregledno ali bi lahko kje kaj izboljšali in če da, kje. To je torej vprašanje za komisijo in računsko sodišče. Hvala lepa. Kolegi Stehovski. Gospod Zdehovski. <clears throat> Thank you, madam president. Hvala lepa. Govorim v imenu gospe Fonten. Opravičuje se, ker danes ne more biti z nami. žal je na bolniški in trenutno ne more potovati. V imenu gospe Fontaine bi se rad zahvalil poročevalcu za pripravo snotka mnenja. Sem podobnega mnenja kot gospod Von. To je resnično dobro, besedilo dobra podlaga za nadaljne delo in pozdravljamo večina, večino elementov iz tega poročila. Še prav posebno, kar se tiče preprečevanja katastrof in upravljanja s katastrofami. Solidarnostni sklad Evropske unije je precej prožen za to, da bi se hitro odzval in kar se da učinkovito na potrebe držav, ki so doživele običajno naravne nesreče včasih pa odziv skrada ni bil dovolj hiter. Čas med prošnjo in izplačilom je običajno znašal približno leto. Če želimo narediti ta sklad bolj učinkovit, moramo zmanjšati birokracijo. Zato pozdravljamo to, da bi države dobile tudi predujme. Pozdravljamo tudi sedmi odstavek, še prav posebno, kar se tiče regionalnih nesreč. Tukaj države še vedno obstajajo, kar se tiče izpolnevanja kriterijev, ki so v uredbi. Naj spomnimo, da po uredbi določeni tipi naravnih nesreč, To še vedno torej ni zajeto in zato je učinke teh nesreč težko izmeriti, vendar pa so lahko te naravne nesreče prav tako zelo pomembne, ko imajo vpliv tudi na poplave, naprimer, ali na požare. Potem je tudi nekaj pomislo, kako glede 12. odstavka. Ostvarjati sinergije z drugimi viri finančne pomoči zlasti strukturnima skladoma, to je sicer vedno pozitivno, vendar pa govorimo o skladu, ki smo ga ustvarili za hiter odziv na temeljne potrebe po naravnih nesrečah upoštevati je torej treba tudi to, da ti ukrepi zajemajo točno to, te temeljne potrebe. In teh potreb drugi finančni instrumenti ne morejo zajemati. Razlikovati moramo med različnimi skladi, kdaj lahko uporabimo tudi torej, strukturna sklada. Potrebno se je izogibati napakam pri uporabi skladov. Čakamo pa na umestno poročilo delovanja sklada in tudi na to, kako se nova uredba izvaja, zato da bi lahko potem bolj natančno ocenili delovanje sklada. Še enkrat hvala lepa poročevalcu, poročevalcem v senci, kolegicam in kolegom. Upam, da bomo dobro sodelovali še v naslednjih tednih. Hvala lepa. Frau kolegin Šulin, bitte. Šulin. Hvala za besedo, predsedujoča. Tudi sama bi se pridružila pohvalam poročevalca Valja glede solidarnostnega sklada Evropske unije, ki je uh, zajel uh, bistvene uh, elemente, tako omenjkljivosti, kot tudi prednosti. Sama menim, da je solidarnostni sklad Evropske unije zelo potreben in nujen, predvsem v primeru naravnih nesreč. Bi pa želela poudariti, kar so sicer že kolegi pred mano poudarili, da so izplačila, dodeljena izplačila zelo pozna in da so sredstva ki so dodeljena iz solidarnostnega sklada Evropske unije za primere naravnih nesreč zelo nizka. Seveda so v skladu s kriteriji, vendar če primeroma navedem naravno nesrečo, ki se je zgodila v Sloveniji v letu 2014 v primeru žledu, ki je bila ocenjena na višino pol milijarde evrov, je potem Slovenija iz solidarnostnega sklada dobila le 18,4 milijona evrov. To se pravi um, nekako uh, nekaj manj kot 4 odstotkov sredstev iz solidarnostnega sklada v primerjavi z ocenjeno škodo in ta sredstva so ji bila izplačana šele po dobrem letu, to se pravi v marcu 2015 tako da mislim, da so ta pozna izplačila vsekakor tudi potem vprašljiva, ali a, se jih da dobro implementirati v, a, v a, izboljšave oziroma v odpravo posledic a, naravnih nesreč. A, e, tako da tudi sama pozivam, da je potrebno sistem a, poenostaviti sistem, pravil poenostaviti in da je potrebno nekaj narediti tudi na kriterijih glede višine dodeljenih sredstev solidarnostnega sklada. Hvala. Ja, no, pa še sama bom nekaj dodala. Mislim, da je to čudovito mnenje čestitke, kajti težave solidarnostnega sklada ste dejansko zelo jedenato predstavili. Potrebno se je hitro odzvati v primeru nesreče in potem tudi tako, da bomo temu lahko potem sledili tem sredstvom. In to je točno to, kar potrebujemo. Abruco, vsi se še spominjamo, to je bilo strašno, pa tudi požari v Grčiji. Vedno smo potem videli, da ni bilo dovolj preglednosti in da je bilo zelo težko kasneje potem ugotoviti, kdo je dobil denar in zakaj. To mislim, da moramo izboljšati. O tem je govora tu in to je pomembno. Zakaj traja tako dolgo? Da pride do izplačil, dobro bi bilo resnično vedeti, zakaj je tako dolgo. Upam, da bo komisija več povedala o tem. Vedno znova vidimo, da je takošna pomoč potrebna vendar pa takošno pomoč, če sedaj gledam poplavljena območja v mojem volilnem okraju, ko so dobili ljudje 1500 evrov od eh, eh, nemške vlade, seveda pa potrebno nagoditi, kdo to potrebuje in kje. Gospa Aljata, Evropska komisija, direktorica za administrativno upravljanje in jugovzhodno Evropo. Prosim. Hvala lepa, gospa predsednica, eh, poslanke in poslanci. Najprej hvala lepa za zanimanje, ki ste ga pokazali eh, pri opravljenem delu in eh, kar izkazuje zanimanje za solidarnostni sklad. Omenjeno je že bilo, to je zelo pomembno orodje za solidarnost, zato da dopolnimo to, kar lahko države članice in regije storijo, storijo ko prije do naravne nesreče. Naj izpostavim določene vidika. V zvezi z vprašanja, eh, ki zadeva težave, ki so bile omenjene, naprimer iz preteklosti, eh, ko je prišlo do ukrepanja v Abrucih, oziroma imeli smo tudi razprave v letu 2012 v povezavi z, razri, z razrešnico, in ob, ob upoštevanju poročila računskega sodišča. To so vidiki, ki so, smo jih na široko obravnavali v preteklosti, tudi v tem parlamentu. Kar pa je zelo pomembno, je to, da vsakič, ko smo ugotovili, da je prišlo do šibkosti, smo se jih lotili in smo sprijeli korektivne ukrepe. Želela bi omeniti, da zdaj razpolagamo neko popolnoma novo uredbo, ki ureja solidarnosti sklad in ki pokriva eh, tudi vse nove ukrepe od leta 2015 dalje. Nova uredba je bila jasno spremenjena, omenila bom samo par vidikov. Ampak, če si ogledamo preteklost, naj omenim eno stvar, ki jo želim izpostaviti in ki zadeva oddajanje javnih naročil, tako kot se je to uporabljalo, naprimer, imeli smo določene izredne ukrepe, ki so bili uporabljeni pri oddajanju javnih naročil v Italiji in um, nismo posegli neposredno tudi pri italijanski vladi, zato je bila zakonodaja v Italiji spremenjena, zdaj ni več mogoče uporabljati v tistih pogojih nujne postopke, ampak je treba uporabljati redne eh, postopke za oddajo javnih naročil. Ampak naj zaključim, naj zaprem ta vrata, kajti o tem smo se pogovarjali zelo obširno že v preteklosti in ukrepi so bili naknadno sprejeti, ampak ne se osredotočim na nekatere druge vidike v zvezi z novo uredbo. Torej prvič, eh, prepričani smo eh, in to je bilo tudi dokazano, da kriteriji za ulogo eh, prošen so zdaj veliko jasnejši. Kriteriji, med kriteriji so bili omenjeni tudi regionalne naravne nesreče, te kriteriji so, te kriteriji so bili spremenjeni in zdaj so res kristalno jasni je treba tudi izračunati odstotek škode v primerjavi z regionalnim BDP-jem. In so, kriteriji so torej eh, veliko jasnejši. V preteklosti smo imeli celo vrsto sporov z regijami glede tega, ali je njihov zahtevek upravičen ali pa ne. Zdaj pa imamo tako jasnost, da v letu 2015 vse eh, prošnje v zvezi z regionalnimi naravnimi srečami so bile sprejete strani komisije. In ne zato, ker smo bolj eh, prožni in pač bolj naklonjeni, ampak ker so pravila toliko nekoliko jasnejša. Druga točka. Um, torej, eh, z ozirom na nova pravila za solidarnostni sklad, eh, naj povem, da se zdaj uporablja tudi uh, to skladno za novo finančno uredbo, ki pojasnjuje pravila za države članice, uh, ki veljajo, ko uh, se uporablja deljeno upravljanje. To zagotavlja boljše spremljanje, revidiranje in nadzor. Dokaz tega je naprimer dejstvo, tako kot je omenil poročevalec, uh, ki je omenil tudi potres v Emiliji Romani v Italiji. Imamo naprimer revizijsko poročilo, ki smo ga prejeli od nacionalnega organa in to je bilo potem pregledano strani naših revizorjev in ta, to poročilo je dosega odlično kakovost in to je tudi posledica tega, da so pravila veliko jasnejša tudi v novi finančni uredbi. Še nekaj v zvezi s preglednostjo. Nekateri med vami ste omenjali, da obstaja določeno pomankanje preglednosti. To je vprašanje, o katerem bi se želela nekoliko bolje pogovoriti. Uh, z nekaterimi med vami oziroma samim poročevalcem. Kaj ti tirja veliko naporov, veliko pozornosti, ko gre za objavljanje določenih podatkov. Um, pripravili smo, naša služba je pripravila poročilo za leto 2015 v zvezi z prošnjami iz eh, Solidarnostnega sklada. To bo objavljeno poleti in tam boste naj, našli veliko podatkov o tem, kaj se je zgodilo eh, lansko leto. Ampak morda nekaj, kar nam je ušlo, uh, bomo imeli podatke o tem, koliko denarja je bilo porabljenega, kako je bil ta denar poja, uh, porabljen in to bo vse jasno objavljeno. In še ena točka, ki jo želim izpostaviti, uh, je um, dejstvo uh, v zvezi s tem, da plačila iz solidarnostnega klada niso dovolj hitra. Uh, naprimer, plačila um, za Slovenijo, uh, tam je prišlo do izplačila eno leto po naravni nesreči. To je res. Uh, vemo, da pač prihaja do tega in tudi vemo, zakaj. Uh, torej, uh, Eh, nimamo nekega zneska, ki bi bil namenjen eh, za solidarnostni sklad v evropskem proračunu. Torej, dodelitve so izven eh, proračuna in zato, da lahko uporabimo proračunske sredstva, potrebujemo torej, spremembo k proračunu strani proračunskega organa. Postopek je dolg, ter je deset tednov za nadzor strani nacionalnih parlamentov in to je razlog, za, zaradi česar pride do takega dolgega odlašanja. Pre pred konkretnim izplačilom. Sicer ta denar pride za določeno zamudo na teren, ampak eh, instrument je pač tako oblikovan strani so zakonodajalcev, mi skušamo storiti vse, kar je v naših močih in delovati po naših najboljših močih, ampak moramo tudi spoštovati ta pravila. Torej solidarnostni sklad ni hiter odziv, ni instrument za hitro odzivanje, je instrument za to, da dopolnjujemo prizadevanja eh, regij in držav, držav članic, ampak ni orodje za hitro odzivanje. In eh, torej tudi ga ne smemo ocenjevati na podlagi te predpostavke. Uh, Eh, imamo tudi pomemben element, ki ga je treba upoštevati, ko govorimo o eh, zapoznelih plačilih, je eh, morda tudi možnost uvedbe nekih avansov. Nova uredba dejansko to predvideva in regija lahko zahteva tak avans, ki ga lahko izplašamo takoj izven rednih proračunskih postopkov in to pač da nekaj manevrskega prostora, dotični prizadeti regiji, torej država, regija razpolaga nemudoma za določenimi sredstvi novi instrument eh, je, iz, je po, že pokazal, da eh, je veliko boljši. Eh, seveda potrebujemo še nekaj časa, da bomo to ustrezno ocenili. Seveda si ne nadejamo, da bi zaradi tega imeli več naravnih nesreč, absolutno ne. Ampak vsekakor v prihodnje bomo lahko tudi stvari še bolje obrazložili in bomo lahko ugotavljali, kako bi lahko še bolje razvili naredili stvari, predvsem na področju preglednosti. Ampak uh, naj uh, se ne motimo, mi želimo dati na razpolago uh, vsa, uh, vse podatke, vse informacije, s katerimi razpolagamo. Hvala lepa želi poročevalec besedo, izvolite. Ja, samo o, kratko vprašanje za komisijo, ker če sem pravilno razumel, je komisija povdarila, da v primeru izrednega stanja e, se lahko zahteva od komisije nek a, e, pač avans za to, da se ne mudoma ukrepa v dotični regiji, torej a, e, ali imamo tak postopek, ki a, nam omogoča, da pride do nekega eskomta iz, eh, in da se to odšteje od primankljaja eh, za tisto državo, eh, če pride do takih izrednih razmer. Grazie, forse rispondo. Hvala lepa, če mi dovolite, eh, gospa predsednica, bom odgovorila v italijanščini. Torej, naj bom eh, jasna, eh, ne, to, eh, na kar sem se navezovala, je bila določba, ki obstaja v uredbi za solidarnostni sklad, ki predvideva to prvič v zgodovini tega sklada, da eh, Eh, ko prije do eh, zahtevka za dostop do sredstva iz solidarnostnega sklada in ko komisija pač privoli v to in sprejme ta zahtevek, potem je mogoče ne mudoma izplačati predhodno financiranje, neke vrste avans, preden je celotni znesek pomoči eh, zagotovljen v skladu z vsem celovitim finančnim postopkom. Torej gre za instrument predhodnega financiranja, ki nima nekaj vsakršne veze z eh, postopkom eh, proračunskega, državnega proračunskega primankljaja, o katerem ste vi govorili. Hvala lepa. V redu, sem si eh, pribeležil vse pripombe govorcev in komisije in moram reči, da ugotavljam, da obstaja splošna volja potem, da bi eh, solidarnostni sklad postal čim bolj enostaven, ko gre za dostopanje do teh sredstev, kajti ko prije do izrednih razmer, je treba takoj nemudoma deblokirati sredstva. Prav ima kolega Derek, ki pravi, da morda v mojem poročilu je preveč Italija nasilje med navednicami. Ampak ravno zato zdaj pričakujem vaša, eh, vaše prispevke. Upam, da bomo lahko sodelovali za to, da bomo poiskali podobne primere tudi v drugih državah, kjer je prišlo do težav oziroma do eh, vidikov, ki jih je treba izpostaviti. Ko gre za pomankanje preglednosti, bi še dodal, da končna poročila o uporabi sredstev eh, v državah članicah, ta poročila niso dostopna in to bi bil korak naprej, če bi nam uspelo pač dosežiti doseči kaj več na tem področju. Eh, če bi Evropski parlament dal slišati svoje stališče napram državam članicam, eh, kajti vsi želijo ukrepati čim hitreje, potem pa pride do nejasnih eh, okoliščin in na tak način lahko pride tudi do tudi možnosti upletanja v postopke oddajanja javnih naročil hudodelskih združb, lahko prihaja tudi mednavednice proizvodnje prodaje eh, glasov, eh, do izmenjave pač določenih uslug za eh, volilne glasove. In torej je pomembno ustvariti sistem, ki bo čim bolj bogat na proti telestih, proti tem zlem, ki so povezani z organiziranim kriminalom in korupcijo. Zahvaljujem se torej vsem kolegom in pričakujem vaše prispevke. Hvala. Die Frage wäre, Frau. Vprašanje je, gospa direktorica, ali bomo lahko dobili to poročilo čim prej, zato da ga še preučimo. Poročilo bi že morali imeti. No, vprašanje je, ali bo to poročilo na voljo, zato da bi lahko določene elemente še aktualizirali. Bi to bilo mogoče? Mm. Well, we, we've done our, our part of the work. Mi smo opravili svoje delo, zdaj je vse to v postopku sprejemanja komisije in veste, kaj to pomeni, prevajanje in tako dalje. Torej, zdaj ni več v naših rokah eh, pri GD regijo, ampak eh, je to v fazi postopka sprejemanja v sklopu komisije in zato upamo, da bomo to čim prej lahko objavili. Fil, Hvala lepa vem, da je to veliko dela, ampak dobro bi bilo, če bi dobili kakšno kopijo, da bi zadeve lahko prebrali in aktualizirali. Hvala lepa za razpravo v zvezi s to točko. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Imeli bomo izmenjavo mnen o projektu Castor v okviru pobude za projektne obveznice. Pozdravljam pa delegacijo iz Latinske Amerike. Pozdravljeni, veseli smo, da ste tukaj in da vas zanima naše delo. Želimo vam plodne razprave v Bruslju in da boste navezali stike z zanimivimi ljudmi. Lepo, da ste tukaj. Za izmenjavo mnen bomo imeli sestanek koordinatorjev. Dva partnerja iz EIB sta tukaj gospod Rajan in gospod Valentin. Kdo želi besedo za to, da predstavite projekt Castor? Oder wünscht der Kollege, wir haben sie aus yes. des äh. Kollegen Walli auch an Bord genommen, sonst Upoštevate, da je tukaj tudi gospod Vali. Ähm, ja, ime mi je Murphy iz Evropske investicijske banke, pričel bom äh, to predstavitev projekt Castor je potekal v kontekstu eh, mm, torej je pobude za projektne obveznosti, obveznice za obdobje 2014-2020 med Evropsko unijo in Evropsko investicijsko banko. Eh, torej ja, Evropska unija je zagotovila podporo za to pobudo za projektne obveznice in eh, to so predstavili To smo predstavili tudi eh, proračunskemu odboru Evropskega parlamenta in to spada v naše navadno poročanje o tem. Torej, kontekst eh, za eh, pobudo eh, za projektne obveznice je bila namera, da bi podprli dolgoročno financiranje infrastrukturnih projektov v Evropi, s tem, da bi uporabili pač podporo Evropske unije in EIB-ja, e zato da bi pritegnili dolgoročne investitorje, torej zavarovalniške in pokojninske sklade, zato da bi ustvarili nek pol za dolgoročno financiranje infrastrukturnih projektov. Pobuda za projektne obveznice je bila bila sprožena leta 2012 eh, kot pilotni projekt in naj bi to izvajali med leti 2012 in v začetku 2016. Deset projektov je bilo podprtih, sedem od teh projektov je bilo podprtih s, eh, pomoč, s podporo iz evropskega proračuna, trije projekti pa brez proračunske podpore. Drugače povedano pomeni, da je to a, eh, bilo izvedeno na podlagi sredstev EIB-ja. In a, eh, torej zato bi pot smo potrebovali sredstva in a, to smo omejili po sektori in dejansko a, na energetskem področju smo imeli na voljo samo 10 milijonov milijonov evrov v primerjavi z transportnim prevoznim a, sektorjem za 230 milijoni evrov. Pomeni, to pomeni, da samo en energetski projekt je bil podprt s sredstvi Evropske unije, medtem ko e, vse ostale energetske projekte smo financirali iz sredstev e, investicijske banke, vključno tudi s e, španskim projektom Castor in z dvema drugima plinskima projektoma e, v Združenem kraljestvu. Torej, e, 4 milijarde evrov je bilo, projektnih obveznic je bilo izdanih in um, sredstva, ki so podprla ta projekt, so zagotovila pač ta, ta, ta obliko podrejenega dolžninskega kapitala. Torej 4,5 eh, milijard evrov eh, smo eh, izdali v obliki projektnih delic, skup, delnic, skup, veznic skupno, torej 7 milijard. Tudi torej, tukaj imamo kratek preglednico projektov. Prvi projekt je bil projekt Castor v Španiji, na to smo imeli projekte v Belgiji, Nemčiji, Franciji, Irski, Zrunem kraljestvu, Franciji in še enkrat in na to tudi v Italiji. To je samo kratek pregled projektov, ki so bili podprti. Torej, poročanje. Eh, v skladu z eh, uredbo 670 iz leta 2012 smo imeli šestmesečno poročanje Evropskemu parlamentu in svetu. Ta cikl eh, se je zaključil v prvi polovici leta 2016 za poročilom o, o zaključku pilotne faze. Na to smo imeli pač tudi umestno poročilo v začetku leta 2013, dokaj skodaj, na to pa bomo imeli končno poročilo z oceno, ki je bilo objavljeno v začetku leta 2016 na podlagi informacij iz leta 2015. Ta a, neodvisna zunanja evalvacija, ki a, jo je naročila Evropska komisija je bila podlaga za odločitev o tem, ali naj podaljšamo pobudo za projektne obveznice ali pa ne. Torej, sklepi so bili pozitivni, ugotovili smo torej, da so bila sredstva ustrezno uporabljene, to je prikazano na naslednji strani. Pobuda je spodbudila razvoj trga z projektnimi obveznicami v Evropi in pritegnila torej zavarovanjiške sklade, pokojninske sklade. K temu prišlo, da je učinkovite uporabe proračunskih sredstev z nekim učinkom vzvodja, ki je znača 30 krat, kar zadeva stroške za podjetje projektne, projektne aktivnosti. Naslednja prosojnica. Torej, instrument uh, je, se je odzval na potrebe trga z ozirom na to, kako je bil strukturiran in kako je ustrezno podprl tudi poslovne transakcije. Uh, kombinacija eh, sredstev Evropske unije in Evropske investicijske banke eh, je eh, bilo, bila pozitivna, ne samo z ekonomske plati, ampak tudi s plati izvedljivosti projektov, kar zadeva tuje investitorje, so pokazali voljo potem, da podprejo ta nov trg in na zadnje, kar zadeva tudi adicionalnost. Instrument je bil videti koristen in v pomoč kot dodatni instrument, ki doslej se še ni uporabljal za podpiranje financiranja infrastrukturnih projektov. Imeli smo tudi nekaj priporočil, ki so bila oblikovana, ker zadeva se otočene na projekte, ki lahko okrepijo evropsko dodano vrednost, predvsem, ker zadeva projekte, ki so čezmejne narave. Torej, prišlo je tudi na mere, da bi gradili na strokovnem znanju, ki je bilo ob, zbrano v pilotni fraz, fazi in da bi to še dalje razvijali v naslednjih fazah pobude v okviru tudi uh, instrumenta za povezovanje Evrope, CEF, uh, Torej, predvsem eh, ta eh, oblika financiranja je zelo koristna v projektih, ki kažejo večjo stopnjo tveganja in za razvijanje torej, teh projektov v nekaterih državah. Eh, adicionalnost je bila tudi ugotovljena glede na, us, na upletenost in udeležbo pri teh projektih nekaterih evropskih institucij, kot je komisija. In eh, to je pač neko dopolnilo in lahko predstavlja tudi eh, alternativni vir financiranja k bančnemu financiranju. Kar zadeva pobudo za projektne obveznice, lahko rečemo, da se je eh, pilotna faza zdaj zaključila in zunanja, zunanja cenitev je privedla do pozitivne ocene. Zato se bo še ta pobuda še nadaljevala v okviru CIFA, v okviru Junkerjevega načrta in v okviru torej EFSI-ja. Torej, to bo vključevalo tudi nekatere druge panoje, kot, kot so naprimer obnovljivi viri energije, socialno, socialno eh, financiranje investitorje lahko tudi pritegnemo k financiranju teh sektorjev. Obstajajo tudi namere, da bi dopolnili to pobudo za projektne obveznosti z drugimi pobudami, ki uporabljajo podobne instrumente in eh, predvsem, ko gre za eh, strukture, ki so bolj osredotočene na podjetje in eh, ampak torej tudi druge alternative bi lahko uporabili, ne samo projektne obveznice. Tukaj imamo tudi neko prilogo, ki je dokaj podrobna. Eden izmed projektov uh, V okviru pobude je bil projekt eh, Castor v Španiji. Projekt eh, je znašal 1,4 milijarde eh, projektnih obveznic, ki so bile izdane julija 2013. Projekt sam po sebi je predvideval neko objekt za skladiščenje za plin. Eh, za španski plinski sistem in ko je bil projekt financiran s projektnimi obveznicami, gradnja je bila že dokončana, to da injekcija injekcije, torej obrizganje plina še ni bilo opravljeno, se pravi, da skladišče še ni bilo napolnjeno z plinom. To se je šele začenjalo, ta postopek se je šele začenjal. Projekt je predvideval 30-letno koncesijo in koncesionar je, bil, je bilo podjetje Eskal, špansko podjetje, ki je eh, del eh, skupine ECS in eh, torej po finančni plati izdaja obveznic eh, se je dogodila ob koncu leta 2013 in pritegnilo je 29 investitorjev iz cele Evrope z pač eh, uporabo tudi tega instrumenta in tudi boniteta je bila, ob, je bila tudi ocenjena kot višja v primerjavi z španskimi državnimi obveznicami prosim, naslednja prosojnica. nekaj več podrobnosti v zvezi z projektom Castor in kaj se je dogodilo po izdaji projektnih obveznih julija 2013 in kar je pač tudi relevantno prej in potem. Projekt Castor e, je pač temeljil na neki koncesiji, ki je bila izdana maja 2008 na podlagi kraljevega odloka. Um, potem uh, pa koncesija je bila podpisana leta 2008. Um, potem pa uh, izdaja je, do izdaje obveznic je prišlo ob julija 2013 za zagotavljanje dolgoročnega financiranja in kratkoročno financiranje pa so zagotovili bančni uh, zavodi. Septembra 2013 pa. Uh, Po vbrizganju plina v skladišča je eh, bilo ugotovljeno, da je prišlo do potresne dejavnosti in rezultat tega je bil, da so organi sklenili, da prekinejo obrizganje plina v skladišče, v objekt. Posledica tega je bila vrsta študij, ki so jih izvedli, eh, pač, eh, ki jih je izvedlo proje, podjetje in oblasti, da bi ugotovili, kaj se je dogodilo in katere so bile potencijalne nevarnosti za, pre, za prihodnost. Kot posledica tega julija 2014 je. Eh, pod, podjetje Eskal zaprosila za uh, pač možnost, da vrne koncesijo uh, pristojnim organom in torej je zapisal, zaprosil za uh, razveljavitev koncesije. Uh, posledica tega je bila um, odločba oziroma kraljevi odlo, odlok leta 2014 in španske oblasti so uh, sklenile, da sprejmejo to razveljavitev. Oktobra uh, 2014 je prišlo do potrditve z kraljevim odlokom in na podlagi tega potem novembra 2014 je prišlo do povračila eh, finančnih sredstev in do eh, prenosa eh, sredstev na enega transporte na to špansko podjetje. Torej, Prišlo je torej do neke opustitve koncesije in uh, ker je bilo že začetno leta 2008 sklenjeno, da ukoliko bi prišlo do te opustitve, uh, bi potem španske oblasti povrnile sredstva, ki so bila uložena. Zato je prišlo do povračila uh, projektnih obveznic, ki so bile izdane in to se je dogodilo leta 2014. Prišlo je do vrste pritožb eh, in prizivov tudi že leta leta 2013 kar zadeva a, tudi uskladitev in potrditev tega projekta z ozirom na okoljske posledice. A, te e, pritožbe so bile predmet poročitve strani neodvisnih zunanjih ocenjevalcev, ki bodo objavili poročilo tem a, ob koncu tega leta in na podlagi tega a, poteka torej ta neodvisni postopek za pregled celotnega projekta strani tudi bančnih zavodov. Kar zadeva pa pristope Evropske investicijske banke do tega projekta, leta. Naj povemo, da smo se v to spustili na podlagi naše redne ocene projekta, na podlagi razpoložljivih informacij. Priznali smo določena tveganja, ki so bila pač vključena, ugrajena e, v ta projekt, ampak smo menili, da so ta tveganja vsekakor usklajena z um, ustreznimi industrijskimi praksami. Opravili smo vse preglede in usklajene skladu z eh, določbami Evropske unije, mednarodnimi določbami. In eh, torej lokacija, objekt Kastorja, eh, ki se nahaja 22 km stran od, v, od obale v bližini Valencije, je, to je bila pač lokacija, ki je bila opuščena, kjer je prihajalo do um, predhodnega črpanja plina in kjer niso bile eh, znane nikakršne seizmične dejavnosti v preteklosti. Eh, zdaj pa mislim, da sem s tem zaključil in bom predal besedo svojim kolegom, ki bodo poročali o tehnični plati tega projekta. Eh, Hvala lepa za te informacije. Mi smo odbor za proračunski nadzor, imamo pristojnosti in zanima nas seveda vprašanje, kakšna tveganja obstaja v okviru naših pristojnosti. Glede okoljskih pomislekov in tako naprej, mislim, da to ni pravi forum. Gospod Urtasun je tukaj, on je poročevalec pri zadnjem poročilu. Vaše poročilo je osnova za naše delo. Prostili ste za besedo. Najprej dobite besedo vi, potem pa gospa Ajala. Izvolite. Ok, vielen Dank. Voy a hacer mi intervención en... Hvala lepa. Špansko bom govoril, gospa predsednica. Hvala lepa. Ko je banko vodil gospod Hoyer in se je pojavil pred ekonom, je rekel, da je ta projekt tragedija. In mislim, da ima prav. Pogledati moramo, kaj je vodilo do te tragedije. Do kakšnih napak je prišlo in tako naprej. Mislim, da je jasno, da je do napak prišlo. Ne vem, ali se poslanci odbora za proračunski nadzor tega zavedajo, ampak za to napako bodo plačevali španski državljani, zato ker bodo zdaj morali plačati 1,3 milijona evrov. Vendar družba je pred sodiščem tudi zaradi okoljskih težav v zvezi z celotnim projektom. Tudi v Kastijonu tečejo procesi proti njim, Do težav je prišlo tudi na področju prenosa ali prevoza plina. Ustavno sodišče oziroma vrhun, vrhovno sodišče je dejalo, da projekt ne teče tako, kot je treba. Na tija pozitivu je napisano, da je skrbni pregled EIB-ja sklenil, da je bil projekt izveden v skladu z zakonodajo EU. No, dve sodbi sodišča v Španiji pa kažeta, da to ne drži zanima me, kaj se je EIV iz tega naučil. Prav gotovo boste kritično ocenili svoje skrbne preglede zdaj. In tudi jamstva EIV-ja še niso bila omenjena. 200 milijonov naj bi znašala. Mislim, da je 2013 še veljalo, da naj bi se to izvedlo. Zanima me, ali se je to tudi dejansko izvedlo upoštevati je treba, da je prišlo do določenih nezakonitih potez v pripravi tega projekta in EIB bi lahko rekla, da tega jamstva ne bo izvedla, zato ker niso bili izpolnjeni določeni pogoji. Kakor sem dejal, ljudje imajo zdaj više račune za plin, plačati je treba kazen izvajalcu, ki ni spoštoval zakonodaje. Zdaj pa še mehanizem za pritožbe državljani so se organizirali v okviru platforme, zbrali so se in se pritožili v okviru mehanizma za pritožbe. EIB je obiskala to območje in zanima me, ali nam lahko podate bolj natančno časovnico v zvezi s tem, kdaj bodo ljudje dobili odgovor. Hvala, zdaj pa gospa Ajala. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej želim povedati, da se strinjam z gospodom Ertasunom. In tudi sama želim AB-ju povedati naslednje. Ko ste preočevali tveganja, mm, bi morali upoštevati ne samo finančnih tveganj, ampak tudi druge vrste tveganj. To je bilo omenjeno v drugi točki, namreč jasno je, da obstajajo različne vrste tveganja, ki so povezane tudi s tem projektom. Od 70-ih let prejšnjega stoletja to področje ni bilo seizmično aktivno in če bi nadaljevali s temi dejavnostmi, bi lahko v okviru projekta Castor prišlo do velikih težav. Zato mislim, da je treba zagotoviti boljše ocenjevanje tvega, ne samo finančnih, ampak tudi drugih. Mislim, da bi morali preučiti, ali je projekt dober, tudi z okoljskega vidika. Na vse zadnje je tudi to del vašega dela. Ko se je parlament pogajal o tem projektu z komisijo, je podpredsednik Katajnen dejal, da je Kastor eden tistih prvih projektov v okviru EFSI-ja, ki so bili predloženi EIV-ju in komisiji. Zanima me, dokolikšne mere projektne obveznice iz tega projekta vplivajo na EFSI. Zaskrbljivo, če bi bilo, če bi dejansko prišlo do vpliva. Mi smo odbor za proračunski nadzor, imamo v nadzoru proračun Evropske unije in zanima me, dokolikšne mere je bilo poskrbljeno za zaščito EFSI, finančnih interesov Evropske unije. Prav imate, pravite, da so bile obveznice poplačane, zanima pa me, ali so bile poplačane v celoti. Zanima me, koliko denarja z Evropske unije je bilo namenjenega temu projektu, zanima me, ali smo dobili vse denar nazaj ali ne. Kajti večina stroškov za Te projekte so stroški, ki jih bodo zdaj nosili španski dagoplačevalci. Dobro bi bilo, če bi ocenili, kakšen je učinek na proračun EU in koliko in kolikšen delež tega zdaj nosijo na svojih plečih dagoplačevalci v Španiji. Ne želimo si le, da bi se EIB odzval na platformo državljanov. Ne. trenutno teče analiza projektov EIB. Zanima me, dokolikšne mere so se zadeve izboljšale in zanima me, ali boste v prihodnosti lahko opozorili na takšne napake pri projektih. Tako določeni projekti so že sami po sebi tvegani in videli smo, da imajo banke težave z nekaterimi projekti v okviru EFSI in zanima me, kako boste pripričili, da bi se kaj takega ponovilo v prihodnosti. Drugi niso prosili za besedo, a ne, gospod Vali, potem pa EIB in komisija. Gospod Vali, izvolite. Si rapidissimo. Ja, čisto kratek bom. V zvezi s tem vprašanjem smo že zelo veliko krat govorili tudi v odboru Ekon, ker po mojem mnenju Junkerjev načrt je neke vrste podaljšak pobude eh, o projektnih obveznicah. Bomo morali biti zelo pozorni, kaj bomo financirani, eh, katere bodo ocene gospodarske in okoljske narave in eh, bomo morali biti pozorni tudi na morebitne konflikte interesov v teh evalvacijah. Moramo izvesti resno Eh, preiskavo in EIB eh, mora paziti, koga bo financirala, kaj ti vidim, da obstajajo tudi že določene pobude, ki eh, se financirajo, ki pa niso trajnostne narave, naprimer podaljšek avtoceste A4, kjer tudi je predvideno financiranje povezave v okolici mesta Mestre v Italiji in tam se že ugotavljajo določene primere davčnih goljufi. In kljub temu, da prihaja do teh primerov, vseeno mečemo in tratimo denar in ga, v, ga mečemo v to črno luknjo. Zato se moramo izogniti temu, da financiramo to vrstne pobude. Pri nas imamo niškoliko takih primerov, recimo razni avtocestni odseki eh, med Brešo in nekaterimi drugimi kraji. Prejšnji teden sem poskusil se voziti po tem odseku in za, km sem, eh, za 30 km sem plačal 10 evrov. Torej, eh, to je vse skupaj nerazumljivo za naše državljane, ki takoj povežejo to z nekim pač nepravilnim izkoriščanjem teh priložnosti. Zato financiranje takih projektov je nesmiselno, predvsem predvsem, če eh, ciljamo na infrastrukture, ki nimajo neke, neke prihodnosti kot določene vrste eh, avtoces in tudi, ko gre za, na primer, skladiščenje, skranjevanje plina. Eh, ne eh, moramo še dalje eh, uvažati v Evropo eh, plina in druge neobnovljive vire. Bi morali bolj eh, ciljati na eh, druge mm, eh, projekte, ki predeljujejo obnovljive vire. Zato EIB bi moral paziti, v katero, eh, pot, v katero smer se napoti in ne prisluhniti samo določenim lobijem, nasiljem, ki potem privedejo do tega, da um, samo ustvarjamo jezo pri uh, naših sodržavljanih in to seveda ne vpliva pozitivno na ugled, ki ga lahko imajo institucije in tudi naprimer banka EIB. Zato v zvezi z Junkerjevim načrtom moramo takoj stvari pojasniti. Jaz sem si ogledal prve projekte in sem bil res zelo presenečen. Plinske mreže, jeklo, uh, potem avtocestne povezave in odseki in zelo malo malo gospodarsko trajnostnih projektov, predvsem v logiki prihodnosti. Zato mislim, da z tega zornega kota moramo pokazati več preglednosti pri izboru projektu in moramo pokazati več volje, da res uresničimo to, kar smo obljubili. Tukaj prihaja samo do, nekih, do nekega kroženja denarja, ki je korisno samo za banke in velike investitorje, potem, ko prije do izgube, ker do teh pride, potem se te naprtijo na ramena davkoplačevalcev poslušalcev. Imam še eno vprašanje. Prej ste dejali, da pobuda za obveznice služi projektom za visoko stopno tveganja. Kaj to pomeni? Bolje obstajajo različna prepričanja v zvezi s tem. Zdaj pa vam dajem besedo, da odgovorite na vprašanje. Izvolite. Thank you for the questions and the invitation. Hvala za vprašanje, hvala za povabilo. Kako je povedal gospod Murphy, in to je tudi na diapozitivu, mehanizem neodvisnih pritožb deluje in zdaj pregledujemo pritožbe, ki smo jih dobili, ne moremo govoriti v njihovem imenu, prosil pa sem jih, da pripravijo izjavo in to bom zdaj prebral kot nek pregled situacije in kot časovnico, ki jo lahko pričakujete. Sistem pritožb trenutno preučuje dve pritožbi v okviru projekta Castor. Gre za različne vidike ocene banke, pregled teče, pričakuje se, da bo končan do konca druge polovice 2016. Vprašanja, ki so vključena, vključujejo okoljski vpliv, industrijska tveganja in tudi ekonomska in regulativna vprašanja. To je izjava neodvisnega mehanizma za pritožbe. Mi ne govorimo o njihovem imenu, lahko pa se z njimi strinjamo. Kar zadeva vprašanje v zvezi z analizo tveganja in kar zadeva delo EIB. EIB je projekt Karstor ocenil v skladu z pravili, ki so veljala takrat, upoštevali pa smo informacije, ki smo jih imeli na voljo. Projekt je bil del španskega načrta za energetsko infrastrukturo. Izvedena je bila tudi okoljska analiza. To je izvedlo Špansko ministrstvo za okolje in turizem leta 2007 v skladu z veljavno zakonodajo. Takrat določena pravila, določena zakonodaja je zdaj pod pregledom in zaradi teh vprašanj so nekatera pravila tudi padla na sodišču v okoljskem, opredelitev okoljskega učinka smo izvedli tudi posvetovanja in to so španski organi potrdili. Dovoljenja in potrdila smo dobili, preden je EB potrdila financiranje. Študije so zadevale rezervoar in tudi seizmično aktivnost, preden je projekt dobil končno potrditev, kar zadeva lekcije, ki smo se jih naučili. Mislim, da je zdaj prehitro, da bi podali popolne odgovore, kajti veliko teh vidikov je predmet pritožb, ki jih je EIB dobila, delo teče, že dve leti se s tem ukvarjamo. Mislim, da bomo zdaj počasi pri koncu, poročilo pričakujemo do konca leta in lekcije, ki se jih lahko naučimo, bodo lekcije, ki se jih tudi bomo naučili in Vem, da so nekatere direktive napredovale od tistega časa pred petimi ali šestimi leti in tudi to bo EIB seveda upoštevala pri prihodnih projektih sorodne ali podobne narave. Hvala. Okay, just to, to the... Odgovor na drugo vprašanje v zvezi z jamstvom. Pobuda za projektne obveznice in jamstvo v zvezi s tem je nekaj vrste. Uh, rezervni instrument za to, da zagotovimo likvidnost za projekt, če je premalo prihodkov ali če pride do povišenih stroškov pri izgradni. Jamstvo je bilo sklenjeno v skladu z pogodbo, najprej v okviru koncesije in potem v okviru dogovorov z različnimi partnerji, sponzorji, drugimi partnerji, ki so zagotovili finance in tako naprej. Jamstvo je bilo mogoče sprožiti, če je prišlo do sprožilnikov. Sponzori in španske oblasti so sprejeli odločitve, da se bodo odpovedali koncesiji, zato jamstvo ni bilo sproženo in naša zaveza do projekta v smislu jamstva je bila preklicana eno leto potem, ko so se odpovedali koncesiji mi smo bili pasivni v zvezi s temi odločitvami, odločitvami, ki so bile sprejete v okviru koncesijske pogodbe. Oni so se odpovedali svoje pravici, to so zahtevali sponzori in to je potrdila tudi španska vlada. Če se to ne bi zgodili in če bi prišlo do sprožilnikov, naprimer pomankanje finančnih sredstev, zato da bi pokrili eh, finančnike, potem bi seveda jamstvo tudi aktivirali. Ampak oni so se odpovedali svoji pravici v okviru pogodbe. Hvala. Kar zadeva EFSI in uporabo sredstev proračuna EU, projekt ni bil projekt, ki bi ga podpirali z sredstvi EU, kako je povedal gospod Sebrano, 200 milijonov evrov ni bilo uporabljenih ampak nikoli niso bila v igri evropska sredstva v zvezi s tem projektom. EIB je podprla ta projekt v okviru pobude za projektne obveznice, zato da bi spodbudili naprimer pokojninske sklade in tako naprej, da bi vlagali v dolgoročne projekte. Banka je sama s svojimi sredstvi financirala ta projekt. Kar zadeva EFSI, Kastor ni projekt v okviru EFSI, gre za projekt, ki je, kakor smo še slišali, bil sprožen leta 2008, zaključen naj bi bil 2013, tako da to ne ustreza ne okviru, ne časovnici EFSI-a. Ampak instrument pobude za projektne obveznice in možnost, da bi mobilizirali institucionalne vlagatelje. Tukaj gre za povezavo, EFSI je tudi namenjen seveda temu, kar zadeva bolj tvegane projekte, namen instrumenta za projektne obveznice je, da bi zagotovili delno jamstvo, da se izboljša kakovost projektov, to pokriva veliko projektov z seveda veliko tveganji za vlagatelje, kakor sem prej dejal, izboljšanje bonitetne ocene projekta Castor je bilo eno oceno više od kraljevine Španije, takrat, ko so bile izdane obveznice leta 2013, kar zadeva vlagatelje in oceno tvegan. To je odvisno od vsakega posameznega projekta, ampak kar zadeva Castor. Situacija je bila pač primer više sile prišlo je do dogodka, ki ni bil pričakovan. In to je imelo prekomeren vpliv na projekt. Namen pobude za projektne obveznice pa je, da se pokrijejo tveganje, tudi tveganje v primerih više sile. Pogodbeni okvir je temeljil na španski zakonodaji in v okviru tega smo projekt prenesli nazaj v javno last. Namen pobude za projektne obveznice in teh instrumentov je, da bi zmanjšali tveganje in da bi nekako pomirili dolgoročne vlagatelje. Kar zadeva druge države, nekdo je omenil italijanske projekte v okviru EFSI, projekt je bil podprt v okviru pobude za projektne obveznice, to je bil zadnji projekt v pilotni fazi. Šlo je za projekt, kjer so koncesionarni in javne družbe, lokalna regija in tudi regionalni organi. Prišlo pa je do dolgoročnega financiranja in refinanciranja združili smo financiranje javnega in zasebnega sektorja, zato da je zdaj to bolj dolgoročno zasnovano. Ta projekt ima zdaj boljšo bonitetno oceno. Javni sektor in sponzori ter lasniki so to podprli. Uporabo te pobude smo dobili oceno, ki je dve stopni višja od italijanske države in zato smo dobili vlagatelje z vse Evrope. Kar zadeva postavljanje tarif, mi smo finančnik kot banka, naša prednostna naloga ni oblikovanje mm, regulativnega okvira, zato so odgovorni nacionalni organi, mi smo finančnik in samo zagotavljamo finance, kjer so merila že določena, te odločitve sprejemajo drugi. Pobuda za projektne obveznice in posvečanje tveganju, kako je povedal gospod Ražan, je zdaj zaključena, nekaj se bomo naučili iz projekta Castor v okviru mehanizma za pritožbe, ampak dokler ta mehanizem še ni zaključil z delom,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 za Junkerjev načrt, naprimer. Po našem mnenju naj bi EFSI financiral projekte, ki so gospodarsko in finančno tvegani, lahko so tudi tehnološko tvegani. Ne želimo pa si projektov, ki bi bili bolj okoljsko in socialno tvegani kot tisti, ki jih EIB običajno izvaja. Naš cilj je, da bi povečali naložbe, ampak to ne sme pomeniti, da ne bomo izvajali skrbnih pregledov, kakor EIB. EIB izvaja svoje skrbne preglede, običajno je njihov postopek tukaj zelo strog in tudi zelo resni so. V okviru mehanizma za pritožbe pa zelo natančno analizirajo, kaj se dogaja. Mislim, da to lahko pomiri komisijo in tudi parlament. Če se je treba kaj naučiti iz tega, se bodo prav gotovo naučili. Po drugi strani pa je gospod Vali nekaj omenil, omenil je projekte v okviru EFSA. Kakor veste, ni sektorskih ali državnih kvot v zvezi s tem, upravičenost je tista, ki odloča. Sam bi rekel, naprimer, če si pogledam projekte na področju energije, je večina namenjena obnovljivim virom energije in energetski učinkovitosti. To so najbolj trajnostni projekti. Obstajajo tudi drugi projekti, ampak vem, da obstajajo plinski projekti. Vem, vem. Ampak na dolgi rok mislim, da se tudi na projektu prometa, naprimer, posvečamo avtocestam. Obstajajo pa tudi drugi projekti za pristanišča, vozne parke in tako naprej. Če se ozrem naprej, mislim, da je glavni namen spodbujanja naložb, po drugi strani pa si želimo videti bolj trajnostne naložbe v prihodnosti. Hvala. Hvala lepa. Postopkovni predlog imam. Do konca leta naj bi dobili poročilo. Oddelka za združljivost EIB. Predlagam, da tudi mi dobimo to poročilo. Potem mora biti na voljo javnosti. Na to bomo videli, ali bi morali ukrepati na osnovi tega. Težko zdaj rečem, kaj bi še morali storiti, ampak eh, s to temo se bomo še naprej ukvarjali. Mislim, da se bo tudi odbor Ekon s tem še ukvarjal kajte oni so tukaj bolj pristojni kot mi, mi se pač lahko ukvarjamo s tem projektom v okviru finančnih interesov Unije in eh, mi smo odvisni od tega, da bo odbor EKM prevzel delo na tem področju, zato da bomo lahko mi preučevali tiste vidike, ki spadajo v našo pristojnost. To je moj predlog. Ali se s tem strinjate? Gospa Ajala, izvolite. Hvala lepa. Strinjam se s tem, gospod predsednica. Proračunski vidiki so takšni, kot so. Zdi se, da nismo izgubili veliko denarja v zvezi s tem. Sama pa sem to povedala, čeprav s tem ni bil nihče zadovoljen, ampak govorila sem o tem, da bi potrebovali neke vrste osnutek poročila v zvezi z EFSI-jem ne v zvezi s tem problemom, ampak v zvezi z drugimi problemi, ki bi se lahko pojavili ali v zvezi z intervencijami, ki bi jih potrebovali. Na kakšnem zasedanju koordinatorjev bi lahko izpilili predlog moje skupine, zato da bi opravili neke vrste preventivno delo, da bi že ukali, zatrli morebitna tveganja, ki se lahko pojavijo pri določenih projektih. Hvala, seveda to bomo obravnavali na zasedanju koordinatorjev, zato da bomo zadeve pretopili v operativno obliko. Najlepša hvala, s tem je javnega dela seje konec. Zdaj bomo imeli sestanek koordinatorjev, vidimo se spet ob treh. Takrat bomo imeli delavnico v zvezi z razlastitvami zemlišč in govorili bomo o Grčiji. Lepo prosim, da vsi, ki ne, biti, ki ne smete biti v dvorani, dvorano tudi zapustite. Hvala.